Dear colleagues, good afternoon. Spoštovane kolegice in kolegi, lep pozdrav, se upravičujem zaradi manjše zamude in sicer zaradi gradbišča tu v Evropskem parlamentu in uh, zato prejšnji sestanek ni mogel potekati drugot kot v dvorani daleč od tu. No, začnimo najprej dnevni red. Potem sporočila predsednika, le eno imam in sicer trialog o tako meni benchmark uredbi. Peti trialog je potekal 15. oktobra in dosegli smo kar merodajen napredek okrog ključnega vprašanja kategorizacije eh, primerjalnih vrednosti, načela sorazmernosti in pa določitev tretje države. Delo poteka naprej z namenom, da bi načelni dogovor dosegli okrog teh eh, ključnih vprašanj, pa tudi nekaj drugih eh, vprašanj, kot je ravnanja, zahteve za eh, področje zlorab trga in podobno. Naslednji trilog bo 28. oktobra od 4. do 7. popovdne v Strasburgu. Mislim, da lahko potrdimo zapisnike sej 14. in 15. septembra, te 23. septembra, kdo nasprotuje? Ne. Dobro. Potem gremo naprej, točka 4. In tu z velikim veseljem med eh, nami pozdravljam gospod Daniel Nui za to drugo redno javno predstavitev v okviru med institucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in ECB. Gre za pomembno javno predstavitev, saj bomo ne le obeležili prvo leto, bi rekel, da zelo uspešnega vsaj do sedaj delovanja mehanizma SSM, ampak eh, tudi zato, ker sta SSM z Daniel Ernoy trenutno poglobljena v delo na več pomembnih zadev, torej nacionalne opcije in diskrecijske pravice, metodologija za odvračilne ukrepe in podobno. Tako da kar takoj besedo predajam Daniel, ki bo podala svojo uvodno predstavitev, potem pa kot običajno vprašanje in odgovori po običajnem vrstnem redu. Izvolite. Hvala predsednik, vse lepo pozdravljeni. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, vesela sem, da sem lahko tukaj, da lahko spravljamo o delu ECB v okviru mehanizma za enotni nadzor. Od zadnje predstavitve junija smo delali na več pomembnih vprašanjih, sedaj lahko poročam o vseh teh dogodkih. Eh, na začetku bi rada podala pregled tega, kaj se je zgodilo v bančnem sektorju v zadnjem času. Um, ehm, Namenim nekaj glavnih vprašanj, ki smo jih obravnavali, potem pa bom šla še v podrobnosti glede uh, nadaljnega spremljanja eh, po celostni oceni. Prav tako bom tudi predstavila nacionalne opcije in diskrecijske pravice. Torej, najprej pregled razvoja dogodkov v bančnem sektorju. Banke se še vedno soočajo z velikimi izzivi, sploh zaradi nizke eh, dobičkonosnosti. Še vedno je veliko kreditov, eh, ki se ne izplačujejo, ki se plačujejo in so del njihovih bilanc. Torej, nizka profitabilnost. Tukaj so se stvari v zadnjem eh, času nekoliko izboljševale v tem letu, ampak eh, banke imajo še vedno težave zaradi zelo nizkih obrestnih mer. Um, torej, ni še pravega ukrivanja gospodarstva. Takšno okolje lahko v prihodnosti pomeni, da bodo morale banke spremeniti svoje poslovne modele, tako da bodo šle v smer um, dejavnosti, ki se manj zanašajo na tradicionalne um, aktivnosti pridobivanja dobičkov iz uh, obresti. Potem naprej, krediti, ki se ne plačujejo, so še vedno um, velika težava za nekatere države. Več eh, dejavnikov je povezanih s to težavo, sploh naprimer makroekonomski eh, uh, pogoji, slabe negativne bančne prakse. Um, včasih se dolgovi ne izterjujo ustrezno. Naprimer. Mi kot nadzorniki lahko se lotimo nekaterih teh um, vzrokov, ampak nekateri pa niso v našem eh, okrilju. Uh, kako rešiti te težave. Jasno, da ni univerzalnega pristopa za vse, ker ti politiki in nadzorniki eh, ne smejo pretirano vplivati na spodbude za banke. ECB je začela delati na tem vprašanju in eh, zato sodeluje z bankami pri razvoju uh, eh, posamečnih akcijskih načrtov za banke. Sedaj pa še krajši pregled ključnih projektov um, in podločitev nadzornega odbora od zadnje predstavitve tukaj, smo naredili veliko napredka pri uh, eh, evakuacijskem procesu in pa pri skrbnem pregledu, pri srepu, uh, sploh pri nad, nacionalnih opcijah in pa pri diskrecijskih pravicah. Bom pozneje prišla na to bolj podrobno. Pa še nekaj, dodatno smo še izboljšali notranje postopke, smo postali bolj učinkoviti, smotrni in um, bolj harmonizirano delujemo. Na začetku poletja je bilo veliko uh, negotovosti glede grškega programa, um, to vsi vemo, to je bilo v središču naše pozornosti za vse. Za grške banke je to pomenilo, da so morali uh, se soočiti s številnimi stresnimi testi in vse skozi smo spremljali te dogodke in sprejeli no-, določene nadzorne ukrepe, če je bilo to potrebno. Um, veliko lažje nam je bilo to, da smo na um, Evropskem svetu julija dosegli dogovor in potem sedaj še izvajamo celostno oceno uh, um, teh grških bank in institucij, tako da poskrbimo za dokapitalizacijo. Dokapitalizacijo nam bi končali do konca tega leta in je zelo pomembno, da se da na voljo ustrezna sredstva in to še pravočasno. Sedaj pa uh, srep in pa podrobni pohoji pri srep. Uh, ta uh, postopek za vsako banko um, določa um, kapitalske zahteve. Leta 2015 je ECB Eh, izvedla SREP eh, in to prvič v skladu z skupno metodologijo za 122 največjih eh, bank v Evropmoču. Ta metodologija določa to, da se izvajo visoki nadzorni standardi in to usklajeno po celotnem Evropmoču. Kapitalske odločitve za drugi razred so bile sprejete tako, da se upošteva Eh, tveganja, s katerimi se soočajo banke zaradi makroekonomskih pogojih v evroobmočju, kot naprimer krediti oziroma likvidnostna tveganja. Potem kot drugo, to se pripravlja s ciljem, da eh, banke čim bolje um, se priprave na um, boljše pogoje um, v skladu z um, bazilskim okoljem 2019, um, eh, torej da se spoštuje bazilske standarde, obene pa moramo spoštovati enake pohoje za vse v okviru SSM eh, in pa tudi v okviru vseh drugih glavnih pravnih pokojev. Odločitve SREP se bodo dokončale šele konca tega leta, ampak lahko pa sedaj rečemo, da kapitalske zahteve um, se bodo izvale za 2016 um, ehm, in zahteve so nekoliko više 2016 kot pa 2015, eh, torej za 30 odstotnih točk v poprečju. Uh, eh, poleg pilota 2. Eh, lahko menimo še postopno vključevanje blažilcev in to zahteva dodatnih 20 eh, kapitalskih eh, odstotnih točk kapitala. Sedaj pa še krajši pregled trenutnega in prihajajočega dela glede celostne ocene za stresne teste. Kot veste, smo izvedli celostno oceno za vsako banko, ki je del neposrednega nadzora ECB. Če si pogledamo to celostno ceno za 2014 in pa na danes spremljali pri tem, vidimo to, da je bil ta projekt učinkoviti mehanizem za to, kako sprejeti ustrezne ukrepe. Naprimer, um, povečati um, premoženje razreda 1 za banke, potem kako sprejeti popravne ukrepe uh, ter kako identificirati um, ustrezne težave um, za širše število udeležencev v bančnem sektorju. Torej, kvantitativni in pa um, kakovostni rezultati so bili dobri in ECB je ocenil to, da dve tretjini uh, dodatnih izgub, ki smo jih ugotovili, um, je bilo zabeleženih v bilancah za 2014 in preostale del pa smo dali pod uh, bonitetne zahteve. To je potem pomenilo, da smo na koncu um, povišali kritje za uh, neplačne kredite. Ukrepi, ki jih spremajo banke, uh, so vključevali naprimer um, kapitalske ukrepe, restrukturiranje, uh, olajšave ter pa tudi um, boljšo upravljanje pri um, bonitetnih zahtevah. Poleg krepitve kapitalskih zahtev in pa bilanc smo tudi izboljšali preglednost in na tak način smo tudi pridobili boljši dostop do podatkov in ti smo potem uporabili za to, da smo pridobili boljše znanje o teh bankah, ki jih sedaj nadzorujemo. Še bolj nasplošno, uh, SSM je dobil možnost, da začne z nadzorom um, na čim bolj verodostojen način. In sicer um, v okviru leta 2015 uh, eh, lahko rečemo, da smo začeli z novo celostno oceno, osredotočili smo se na devet bank in sicer po metodologiji iz leta 2014. Od vseh bank um, smo jih pet vključili kot najbolj relevantne za 2015 in um, te ESB že nadzoruje, če pa ne. Eh, pa smo jih deloma vključili v prejšnji projekt. Eh, ta projekt bo sedaj vključen novembra in bomo eh, takrat novembra oziroma potem predstavili rezultate. Sedaj pa leto 2016 EBA skupaj z ECB, pač nacionalni prestorni organi, bo izvedla obremenitvene teste na ravni Evropske unije in vzeli si bomo torej, ta vzorec bank, ki jih bomo analizirali. EBA mora ta vzorec še opredeliti. Eh, torej tako bomo izvedli to metodologijo za opremljenitve teste. Um, ta metodologija se trenutno še razvija. Um, ECRB bo pripravil metodo um, in skupaj v sodelovanju z ECB. Sedaj pa bom šla na nacionalne opcije oziroma iz diskrecijske pravice. Um, ONDI so to, kot uh, sem že povedala na zadnji predstavitvi, uh, kapitalske zahteve 4. Um, vključujejo veliko določb, um, kjer je treba izbrati med različnimi alternativnimi um, izbirami, opcijami, ali pa da se določenih določb ne izvaja. To je potem diskrecijska pravica, torej izjema. Ti onadeji vpliva na um, vse okvire pri um, previdnostnih zahtevah, gre naprimer za postopno vključevanje novih standardov pri opredelitvah um, in pa tudi za nekatere izjeme za um, standardna pravila to se eh, izvaja pa v posamečnih ad hoc eh, primerjih, glede na to, kako to zahtevajo banke. To naprimer velja za eh, kapitalske izjeme oziroma likvidnostne oprostitve izjeme. Trenutno delo ECB se je najprej osredotočilo na 122 UND-jev, ki spadajo v neposredno okrilje te organizacije in ECB se najprej osredotoča zlasti na UND-je za najbolj bistvene relevantne institucije, um, potekajo tudi javne posvetovanja o odločitvah, ki se spremajo v nadzornem ukrepu. To bo organizirano novembra in sicer glede osnutka uredbe ECB z ONAD iz splošnega začaja, uh, ter tudi glede splošnih uh, smernic za uporabnike. Ta priročnik bo kot prvo vključeval specifične pogoje za merila, ki veljajo za ad hoc ocene. Vsi zasebni in javni akteri so povabljeni v to, da eh, komentirajo ta svežen ukrepov glavna čela eh, predstavljajo te politike, naprimer eh, harmonizacija, pravidnostne zahteve, bonitetne zahteve, spoštovanje mednarodnih standardov ter pa spoštovanje legitimnih potreb iz prejšnjih izvedb ONAD-jev. To so glavne dejavniki, ki jih moramo poštevati. Nasplošno Eh, mislim, da bi lahko dosegli kar visoko raven konvergence um, pri bonitetnih zahtevah um, na dokaj učinkovit način. Naslednje leto bomo harmonizirali tudi pravne okvire in ECB si bo pogledala to, kako harmonizirati opcije ter pa diskrecijske pravice za manj um, relevantne, um, manj sistemsko pomembne institucije. Pa še nekaj, uh, dodatnih 44 ONDO se nanaša na makro um, bonitetna vprašanja. Uh, um, in v tem primeru uh, so odgovorni pred nacionalnimi um, organi. Naš um, nadzorni odbor o teh torej ni razpravljal, bomo pa morda pozneje govorili o teh um, manj pomembnih institucijah, tako da bomo določili enake pohoje za celotno bačno unijo. To torej je za vse, ker je enako. Imamo veliko možnosti za države članice, kar zagotavlja fleksibilno zvajanje um, teh uh, členov iz uh, um, direktive o kapitalskih zahtevah. Uh, Eh, težko je doseči čisto enotna pravila uh, za vse. Uh, včasih moramo spoštovati različne standarde, kar potem seveda uh, pomeni, da je naše delo bolj kompleksno, tudi kot nadzorniki moramo uh, spremljati odločitve uh, na podlagi različnih standardov. Uh, zato bi lahko evropski zakonodajalci to proučili in bi se kot prioritetno osredotočili na čim bolj enotne standarde. Vem, da nas uh, vse ta tema zelo zanima In torej, um, če imate kakšno vprašanje, prosim, kaj povejte. Sedaj pa še nekaj za konec, da zaključim. Sedaj smo v drugem letu eh, tega nadzora in naše banke se še vedno soočajo z nizko eh, dobičkonosnostjo. V nekaterih državah je tudi veliko eh, kreditov, ki se ne plačujo, prav tako veliko negotovosti glede ehm, globalnega okrevanja gospodarstva. Naše delo nadzornikov se bo sročilo na to, kako ohraniti in povrniti kakovostne oziroma ehm, kvalitativne standarde za banke, kajti samo banke z, z dosti kapitala lahko podpirajo realno gospodarstvo. Pa še nekaj. Ehm, smo ključna institucija eh, prvega stebra eh, za bančno unijo in zato tudi smo pristojni za to, da določamo enake pogoje za vse banke iz SSM in sicer tako, da izvajamo projekte nadzora ONED-ov, tako da izvajamo standardno metodologijo pri ocenevanju bank oziroma pri našem nadzoru. Pripričana sem, da vzpostavitev SSM-ja. Um, ehm, je pomemben temelj za krepitev in uskladitve nadzora bančnega sektora v celotnem evromočju. Hvala lepa za vašo pozornost in prosim, če imate kakšno vprašanje, prosim, povedite, da se veselim razprave. Hvala. Uh, Hvala lepa, Daniel Nui, za to predstavitev. Pomembno se mi zdi to, kar ste dejali na koncu, glede dveh ključnih elementov in uh, moram reči, da edino prav to, kar pravite, namreč, da le dobro kapitalizirane banke lahko zagotavljajo podporo gospodarstvu, pa vendar le vidim to kot eh, tudi pomembno povezavo med bankami na tako mikro kot makro ravni eh, z vidika zagotavljanja kapitalske ustreznosti bank, drugo pa je vprašanje enakih pogojev za vse, kar je pomemben izziv in eh, zato tudi podpiramo vaš predlog glede nacionalnih eh, opcijskih in diskrepskih prvic. Eh, imam nekaj vprašanj eh, kot, kot predsednik, kot poročevalec, potem pa bom odprl razpravo tudi za kolega. Namreč, glede treh ključnih vprašanj, ki ste jih omenili, bom začel s to zadnjo zadevo, o kateri smo govorili tudi v okviru delovne skupine za bančno unijo in sicer gre za izboljšave metodologije za ocenjevanje raznovrstnih tveganj. Gre za vprašanje, ki je že bilo izpostavljeno v parlamentu, kar zadeva sposobnosti ustrezne in popolne ocene kreditnih tveganj in pa tudi tržnih tveganj. Zanima me torej, kako poteka delo SSM na tem področju. Kako torej poteka delo SSM na tem področju. Potem, glede nacionalnih eh, opcijskih in diskrecijskih pravic, moram reči, da sam osebno v polni meri podpiram ta pristop. Za parlament pa menim, da bi bilo pomembno vsekako razumeti, kako bo to delo dejansko na transparentni način zagotavljalo enovit pristop. Zdaj, če bi lahko šli nekoliko bolj v podrobnosti, zdaj poznamo več tudi kontroverznih vprašanj, naprimer tudi danski kompromis in podobno, ampak kako torej se ogniti težavno na nacionalni ravni in eh, v polni meri prilagoditi naše sisteme. SSM-o, nekaj kontroverznih vprašanj je okrog eh, člena 42, torej uporabe enotnih finančnih standardov, standardov finančnega poročanja. Torej, zanima me, kako poskušate s svojim delom reševati vprašanje zagotavljanja enotnosti po eni strani in zagotavljanja enakih možnosti za vse eh, po drugi. Glede ostalih zadev mislim, da ste nam dali kar eh, poglobljene informacije, tako da mislim, da nima smisla tu iti v podrobnosti. Imam pa samo še eno vprašanje na koncu. Gre za nekaj, kar smo zasledili v medijih. Gre za vprašanje banke HSH Nordbank in tu bi bilo zanimivo vedeti, kakšna je vaša ocena razmer in to bo verjetno tudi prvi preizkus za naša nova pravila glede reševanja in sanacije, ampak eh, seveda pa je tu tudi vprašanje potem, kako se rešuje zapada kredite, ki se ne izplačujejo. Hvala lepa, predsednik. Ja, kar zadeva enake možnosti za vse in pa način, kako ocenjujemo tržno tveganje in kreditno tveganje. Tu zasledim dve razsežnosti v vašem vprašanju. Najprej sveda je metodologija SREP zdaj poenotena ravno z namenom ocenjevanja kreditnih tveganj in tržnih tveganj na enak način pri vseh bankah. Izid seveda ni isti, ker nimajo vse banke enakega profila tveganja, ampak eh, dejstvo je, da se zadev lotevamo z isto metodologijo in menimo, da imamo zelo robustno metodologijo v tem trenutku, metodologijo SSM. Uh, Tu je potem še ena druga razsežnost in sicer izračun uh, sredstev ponderiranih glede na tveganja. Kar nekaj evropskih bank že uporablja takšne modele za izračun eh, premoženja eh, ponderiranega glede na tveganja. Izvedba je dokaj heterogena v vseh 19 državah. To ni presenečenje, to je čisto normalno. Jasno je, da nadzorstveni ukrepi potekajo na različne načine. Tako da zdaj razvijamo metodologijo za potrjevanje modelov bank na podoben način, torej z isto metodologijo. In prepričana sem, da bomo lahko na koncu koncev prišli do nekega trdnega modela, ki ga bodo lahko uporabljale banke v okviru sistema SSM in da bomo ta sistem torej lahko potrdili kot eh, sistem, ki uporablja dokaj poenoteno metodologijo. Sveda pa je potrebno prioritizirati delo, kajti na tisoče različnih modelov je v članicah SSM, torej eh, model kreditnega tveganja, model. Eh, poslovnega tveganja in uh, drugi modeli tveganj, tudi poslovnih eh, in uh, eh, premoženskih tveganj. Zdaj, pomembno je, da za sistem nacionalnih opcij in diskrecijskih pravic mm, zadevo izpeljemo. Že veliko smo naredili, še posebej kar zadeva opcije, zdaj kar pa zadeva uh, oprostitve znotraj skupin, kar zadeva likvidnost. Tu stvari potekajo skoraj da čisto na individualni ravni zaradi strukture posameznih skupin in ureditev znotraj skupin, kar pa zadeva ostale nacionalne opcije. Tu pa nam je uspelo najti ustrezne rešitve za praktično vse. Imamo naprimer ureditev ki jo bo potrebno seveda še preizkusiti v okviru posvetovanja, ampak je, imamo tudi že rešitve za časovne razmejice dobičko za prihodno obdavčitev. Potem imamo tudi tako zvani danski kompromis, slavni danski kompromis. Zelo smo bili razdeljeni, skoraj da 50-50, ampak eh, ena stran je bila nekoliko več kot 50 odstotna, torej tista, ki je to želela ohraniti, zato zaenkrat zadeva še ostaja pri življenju. Ampak obe strani sta nas prosili, da naj vendar stopimo v stik z zakonodajalci in da preučimo, kaj bi znali morda vendarle narediti. Kot rečeno, ljudje so razdeljeni glede tega, nekateri to želijo popolnoma odpraviti, spet drugi menijo, da bi nek kompromis morda bil v smeri zmanjšanja kapitalske zahteve za eh, zavarovalnice, kar bi bilo manj kot eh, celokupen odpis, pa vendar. No, tu tega še nismo uspeli razrešiti, tako da bo treba še zakonodajalcu pojasniti, zakaj menimo, da je bilo potrebno zadevo speljati drugače. No, omenili ste tudi Banko HSH Nordbank. Res je, so določene ja, poročile v medijih o tej banki. Ta banka je v bistvu ena številnih bank znotraj SSM, ki zdaj sledi na črtu, ki ga je potrdila Evropska komisija in del tega načrta zdaj obravnavajo tudi z Evropsko komisijo, kar bi bi se zgodilo tudi brez SSM-a, to nikakor ne spreminja razmerja med eh, bankami in pa general dikcije, ki je odgovorna za konkurenčnost znotraj komisije, tako da mi nismo pogajalec eh, v tem procesu. Mi se ne pogajamo za te ukrepe, ampak eh, zgolj beležimo to, kar se dogaja in če bi se zgodilo kaj, kar bi bilo zaskrbljujoče z našega vidika, bi seveda to tudi sporočili upletenim. Ampak, kot rečeno, to ni neposredno vprašanje vezano na SSM. Hvala lepa. Pablo Zalba, prvi govornik. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa Nuri, da ste danes tukaj z nami. Kot vsi vemo, je za januar 2016 predvideno, da se začnejo izvajati smernice EBE. EBA je te smernice že sprejela. Zanima me, ali se pričakujejo kakšne spremembe v zvezi z aktualno situacijo. In glede teme me zanima še, ali lahko konkretno potrdite, ali bodo te spremembe na homogen način prizadele vse banke. Potem imam še eno vprašanje v zvezi z unijo kapitalskih trgov. Eden glavnih ciljev je, da. Uh, se je zagotovil posojila za majhna in srednje velika podjetja. Kakšno mnenje imate vi o tem, eh, kako je treba zastaviti prednose naloge eh, Unije kapitalskih trgov? Ali vas skrbi kakšen od ukrepov, ki bi ga lahko sprejeli stališča nadzora na tem področju? Hvala. Thank you very much. I understand that your question. Hvala lepa. Koliko razumem, sprašujete po smernicah za ocenjevanje različnih bank, gre torej za metodologijo SREP. Ja, mi smo opravili pregled te metodologije v smislu, kaj teh 19 držav počne in ugotovili smo kar nekaj razlik. Prav tako smo bili priča odličnim praksam pri določenih vprašanjih v nekaterih državah, tako da zdaj počasi gradimo metodologijo SSM na podlagi najboljših praks, ki jih eh, utegnemo identificirati na ravni nacionalnih nadzornih organov. Prav tako pa imamo zelo jasne smernice EBA, eh, tako da v polni meri izvajamo tudi smernice EBA. Tako da ja, vsekakor uporabljamo isto metodologijo za vse banke. To je zahtevalo veliko časa, tudi eh, veliko prizadevanj za to, da smo uspeli kapitalski blok, likvidnostni blok, eh, potem eh, ocenjevanje sistema upravljanja za rizični kapital, poslovni model bank, potem tudi dejavniki rasti in tako naprej. Ampak mislim, da imamo zdaj dobro metodologijo in ko to implementiramo pri posameznih bankah, ugotavljamo in identificiramo veliko horizontalnih primerjalnih vrednosti in eh, zadeva je resnično delovala zelo dobro in eh, med našimi člani vlada zelo širok konsens, pozitiven konsens glede uporabe te metodologije. še unija kapitalskih trgov. Ja, tudi to sem si zabeležila, pa pozabili odgovoriti. Ja, vsekakor zelo podpiramo unijo kapitalskih trgov. Menimo, da je to ključnega pomena eh, za zagotavljanje podpore evropski rasti, namreč se diversificira vire financiranja in krepitev eh, različnih možnosti financiranja za podjetja, še posebej MSP-je, kot ste omenili, menimo, da bi morali imeti neko dolgoročno vizijo za ambiciozno agendo za nadaljne ukrepanje. To je nekaj, kar resnično potrebujemo. Pozdravljamo čim prejšnje ukrepe, ki bodo pospremili akcijske načrte, še posebej kot veste Evropski okvir za eh, listinjenje, kar vključuje tudi diferencirane metode previdnostnih ukrepov za različne metode standardiziranega listninjenja, ampak kot nadzorni organ menimo, da to ne bi smeli izvesti na račun eh, razvodenitve zelo robustnega regulatornega okvira, ki je izšel iz reform po krizi. Torej, to bodo kvalitetna eh, sredstva, kvalitetno premoženje, ampak eh, na podlagi običajnih zahtev po kapitalski ustreznosti. Prav tako pozdravljamo odpravo ovir učinkoviteji čezmeni poravnavi. Potem, kar zadeva spremembo makroprovidnostnega ukrepa, pa velja, eh, okvira pa velja enako. In naj pa tako ob tej priložnosti spomnim, da Unija kapitalskih trgov ne bo izpopolnjena brez robustnih referenčnih eh, mer, kot je naprimer Euribor. Hvala, Eliza Ferreira very much for being again with us and thank you for your cooperation. Hvala lepa, da ste ponovno prišli in hvala lepa za sodelovanje s parlamentom in sploh tem odborom. S tem odborom. Prvo vprašanje. Lanskega augusta je senatorka Elizabeth Warren eh, navezala stik z šestimi eh, ameriškimi finančnimi nadzorniki in zahtevala je, da se pojasni to, ali um, sedaj glavni ukrepi um, v glavnih bankah upoštevajo tudi uh, Symfoning, torej nove finančne uh, ukrepe. In te storitve vključujejo tudi šifrirane podatke. In nekateri so obljubili, da bodo to v prihodnosti črtali oziroma brisali iz svojih programov. Uh, če se to zgodi, če se bo to brisalo, potem nadzorniki ne morejo več eh, s uh, svojimi zakonodajami orodji upraviti eh, uh, svojega dela. Torej, kakšna je situacija pri evropskih bankah in kako vi to nadzorujete? Ali ste v stiku z ameriškimi organi, ali se sploh ukvarjate s tem, kar sem sedaj povedala? Res nas zanima, um, kaj se dogaja um, v Evropski uniji s tem v zvezi. Hvala. Hvala. Ja, torej, IT oziroma kibernetska kriminaliteta je ena izmed prioritet za 2015 in tudi leta 2016 se bomo še vedno ukvarjali s tem. Trenutno se veliko pogovarjamo o teh prioritetah. Torej, to, kar ste povedali, um, Symfony, to mi ni čisto dobro znano, ampak kakokoli že kakovostni podatki, dostopnost podatkom za nadzornike. To so zelo pomembni faktori, tako lahko nadzorniki izvajajo pravila. To je ključnega pomena. Prav tako, kot ste rekli, je to zelo bistveno tudi za ZDA. Lahko uh, se spomnim na um, veliko pomembnih primerov, naprimer, uh, eh, nekatere banke so bile. Um, torej so dobile globe zaradi neustreznega poročanja, uh, zaradi razvoja dogodkov pri IT, um, ehm, zaradi česar je bil onemogočen ustrezen nadzor. Torej, IT, to je eh, zelo pomembno, to proučujemo, to ni čisto prva prioriteta, ker imamo veliko drugih prednostnih nalog, eh, kot novi nadzorni organ, imamo novih uh, stvari kar veliko, ampak ja, to je del uh, našega nadzornega dela. Hvala. Ja, po štiri minute, prosim, ampak ja, prosim. Hvala. Drugo vprašanje. Nekatere banke eh, pri razreševanju eh, težav upošteva eh, nacionalne, um, nacionalne sredstva, pridemo začeti naslednje leto upravljati um, evropska sredstva. Uh, Nacionalne banke bodo torej refinancirale ta nacionalna sredstva. Ali spremljate te dogodke, torej ta prehod na nov mehanizem financiranja in pa kako to vpliva na enotne pogoje za vse? No, če sem poštena, ne. V bistvu se zanašam. Um, Zanašamo se na ta mehanizem za enotni nadzor. Z nami o tem niso govorili, zato predpostavljam, da je vse dokaj v redu, ampak jih bom poprašala o tem in bom povedala, kaj uh, se je zgodilo, če bom izvedela kaj novega. Bendrik eh, uh, Svorstorh. Ja, spoštovana gospa Nui, dve vprašanje. Najprej eh, obveznice in pač nično ponderiranje le teh državnih obveznic namreč. To nično ponderiranje mm, državnih obveznic je nekaj, kar ste že omenili oktobra v intervjuju takrat ste omenili tudi možnost, da bi začeli te obveznice ponderirati z ustreznimi uh, tveganji uh, v okviru parskega procesa in če to ne bo šlo dovolj hitro, naj bi Evropska unija tu ukrepala. Moram reči, da sem sama nekoliko skeptična, ali bo to dovolj hitro. Uh, drugače povedano, to se sliši nekako tako, kot da bo to ob svetem nikoli. Skratka, ali imate nek. Uh, časovni načrt za to, kdaj se bo to ničelno ponderiranje državnih obveznic zaključilo. Drugo pa je javnofinančna eh, dominanca. Kaj imam v mislih? Države, ki so zelo zadolžene, so nekako izsilile zelo nezahtevno politiko izdajanja posojil, tako da imamo zdaj zelo nizke obresti, tudi za zelo Eh, zadolžene države, torej gre za neko posebno obravnavo. In moje vprašanje je, oziroma lahko celo rečem, mene je strah, jaz se bojim tega in zanimivo, kako vi to vidite, bojim se tega, da bo to privedlo tudi do pisano mm, manj strogega nadzora, ko gre za zelo zadolžene ali celo prekomerne zadolžene države, ki eh, vodijo zelo ne. Eh, Zelo sproščeno, recimo, fiskalno politiko. Well, the... Hvala. Glede um, te izpostavljenosti državnih dolgov, ja, pri Baslu smo že začeli delati na tem, torej kako zadržene so države. In sem prepričana, da bomo prišli do novih določb um, čim prej. Zakaj? Z Bazlom smo v določenem meri poskušali zaključiti regulativni okvir, ga dokončno oblikovati tako, da bodo banke imele transparentne pogoje, tako da se stvari ne bi preveč spreminjale. Zato mislim, da ja, bomo gotovo dobili nekaj, delo se je že začelo in mislim, da je kar obetajoče. In večina teh um, državnih dolgov, ki so tako zelo spostavljene, mislim, da so to dobra sredstva v glavnem, zato mislim, da um, kapitalske zahteve ne bi smele biti pretirano visoke. Potem pa še drugi del vašega vprašanja. Torej, ja, um, pri ECB delujemo po načelu um, ločevanja, zato se ne pogovarjamo o tem, kaj se dogaja pri monetarni politiki. Z nadzornega vidika lahko rečem, da je to gotovo rešitev um, za določene dele gospodarstva v določeni situaciji. Sveda ima tudi nepričakovane posledice, poleg ugodnih posledic. Tukaj imamo dobre posledice, naprimer večja gospodarska rast oziroma um, tudi boljša zmogljivost za odplačevanje dolgov, potem um, manj neplačanih kreditov. To so dobre posledice posledice, ampak je pa res, da so potem lahko nepričakovane slabe posledice, naprimer pritisk na dobičkonosnost in podobno. Zaenkrat uh, ne vidimo pretiranih nepričakovanih posledic. Torej, nizka profitabilnost je v glavnem rezultat um, nekaterih um, standardov, um, ki določajo raven kreditiranja. Uh, Eh, ki je primerna za raztoče gospodarstvo. To se mora še spremeniti, ampak ja, to moramo vse skozi spremljati. Uh, eh, si Vigula. Hvala lepa, gospa Noji, da ste prišli. Tudi sama bi rada govorila o eh, prestrukturiranju bank. Tukaj mislim, da je prišlo do določenih težav. Na začetku komisija je imela določene cilje, potem pa so bili rezultati drugačni. Če si pogledamo prvi predlog komisije v preteklosti, se nam je zdelo, da se moramo izogniti pretirani razdrobljenosti. In imeli smo pravila, ki so predvidevala sveda določena odstopanja za države članice, um, ki smo imeli ločevanje nekaterih dejavnosti. Ja, ampak uh, potem pa uh, ne bilo to zadosti glede odstopanj. Kaj pa se je potem zgodilo v svetu? Vidimo, da so bile sprejete odločitve glede počela Rom Rost. Um, to je šlo v drugo smer kot pa smer Evropske komisije. Potem tudi vidimo, da so nekatere tudi banke začele debate v državah članicah in imajo drugačno obravnavo kot pa kje druge. Torej, ločeno obravnavo. V Evropskem parlamentu je situacija dokaj kompleksna, še vedno se pogajamo o teh stvarih in eh, zanima me, kaj si vi mislite o tem. Torej, kaj je mogoče storiti, zato da bi um, se izognili razdrobljenosti? Gotovo uh, veste, o čem govorim. Še zadnjič v svoji zadnji predstavitvi ste govorili o tej razdrobljenosti. Ali se vam zdi, da je to stališče sveta, spremljivost v tem zvezi? In Eh, če bo na koncu prišlo do slabih pravil, ali ni morda bolje, da um, kar zaupamo vam, nadzornikom, že vnaprej, kajti vam želimo podeliti te diskrecijske pravice za nadzor. Kajti sedaj se nam zdi, da so stvari zelo kompleksne in morda. Um, bomo sedaj pripravili neka pravila, ampak bodo potem eh, posledice zelo čudne, nepričakovane. Hvala. Torej, zakaj imamo evropsko zakonodajo? Um, usklajevanje naših predpisov je gotovo velika prednost, eh, potem imajo države podobne standarde, eh, sploh tiste države v okviru SSM. Tukaj bi dali nekaterim državam opcije, da ohranijo svoje nacionalne predpise in to bilo tudi v redu, potem bi se ne potrebovali evropske zakonodaje, če bi bilo to tako. Potem naprej, nadzorniki tudi želijo zadnjo besedo glede nadzora, Um, dejavnosti pri tradingu, torej pri trgovini, um, pri trgovanju z instrumenti. To tudi ni uh, evropsko usmeritev in jasno, da to potem vodi v razdrobljenost trga. Mislim, da ravno konsolidirani, konsolidirani zaporni, um, nadzorniki lahko tukaj uh, so zelo pomembni. Pa še nekaj na začetku so bile nekatere dejavnosti uh, proprietary trading prepovedane. Torej nekateri pokoji so bili dokaj strogi. Sedaj ne bi več tega prepovedovali, ampak um, bi šli po drugačni poti. Ne vem, če um, sem videla zadnjo različico središča sveta, kajti veliko različnih različic je pripravil svet. Ampak kakorkoli že če že imamo evropsko zakonodajo, mora biti ta taka, da določa uskladitev. Ker ti, če ne, je stvar pretirano kompleksna in ima smisla. In potem je, ja, bolje imeti uh, nič, kot pa da imamo slabo besedilo, ki je pretirano kompleksno oziroma uh, neenako za vse. Lahko se zgodi, da bomo tukaj oblikovali zelo široko krajino, na začetku želimo vse to, vse to, ampak stvari se s časoma spremenjajo, glede na to, kako se stvari, dogodki razvijajo. Torej, marsikaj se lahko v prihodnosti, glede na razvoj dogodkov, spremeni, tudi zakonodajo. Ja, seveda, tudi dokument um, parlamenta se bo gotovo še spremenil, tudi glede teh stvari, ki ste jih vi omenili. Fabio Demasi. Ja, Hvala lepa za to, kar ste delali okrog strukturnih reform. To mislim, da je zelo koristno tudi tu, v našem zboru govorili ste o primeru Hansa Nordbank. Prihajam iz Hamburga in zato sem tudi bistveno bolj pozoren na to vprašanje. Torej, Hansa Nordbank trenutno, kot pravite, ni ne vem kako na vidiku vaših služb, ampak bolj na vidiku komisije, ampak komisija nam pravi ravno nasprotno, pravi, da oni samo zadeve nekako spremljajo, ampak ko gre pa za vrednotenje modela, eh, je pa ECB ti tak je pristojna. Tako da moram reči, da je vendar nekoliko vprašljivo, da banka, za katero vsako otrok v Hamburgu ve, da nima več vzdržnega poslovnega modela, ponovno dobiva neke ukrepe za podaljševanje njenega življenja zopet na račun davkoplačevalcev, tako da ko mediji špekulirajo, da se bo ustanovila slaba banka za HSH Nordbank, se nasmehnem, ker HSH Nordbank že je slaba banka. No, drug problem pa je ta, da je HSH Nordbank eh, preživela stresne teste brez kakšnih večjih težav in tu se zdaj pojavlja seveda vprašanje kakovosti teh eh, stresnih testov. Pred kakšnim letom niste dejali, da boste tudi v sistemska vprašanja zdaj začeli eh, pogledovati bolj poglobljeno, eh, ko je sledila bilanca in podobno. Eh, poslal sem vam pisno vprašanje s tem v zvezi in v odgovoru pravite, da EBA še naprej dela na podlagi statičnih predpostavk za bilance, ampak ECB se interno vendarle naj bi ukvarjala bolj dinamično z vprašanje bilance. Zakaj torej samo interno, zakaj ne bi del teh testov tudi eh, objavili, kot naprimer eh, fire sales, eh, contingent measures in tako naprej, to so taj, mm, ti ukrepi. Potem rekapitalizacija grških bank, ali tam menite, da bi lahko prišlo do uh, takšnih sanacij s pomočjo depozitov? tako imenovani Belin, kajti slišimo poročilo, da bi to bilo vendarle potrebno. Hvala. Eh, eh, Hvala. Najprej glede HSH, Nordbank. Ne morem preveč povedati o posamični banki, kajti uh, mora spoštovati načelo zaupnosti, ampak tako nasplošno bi rada odgovorila na to vprašanje. Ja, seveda, nadzorniki morajo oceniti poslovne modele vseh bank, ki jih nadzorujemo. Še posebno treba analizirati to, kako uh, imajo dobičke iz posamečnih dejavnosti. Torej, to smo počeli tudi tukaj. Imamo različne kategorije bank, nekatere banke imajo um, nekoliko bolj ugodne uh, prožaje, imajo boljše um, vzvode za profitabilnost kot pa druge. Ampak ta banka ni edina v takšni kočljivi situaciji. V SSM imamo sedaj več bank, ki so del načrta komisije. Ja, že prej smo se tukaj pogajali o podaljševanju jamstov za to banko. Torej, to je ena, ena izmed takšnih bank. Mi sicer nismo del pogajalskega procesa uh, s komisijo s tem v zvezi, ampak smo pa pročili to vprašanje. In potem seveda želimo gotoviti, ali morda komisija ali pa lastniki bank želijo iti v smer, ki za nas kot nadzornike ni spremljiva. Če se to zgodi, potem se bo to zgodilo. Ne vem, če jim kaj rečemo, ne vem, ali nas bodo poslušali, ne moram reči naprej, ampak na vsak način bomo izrazili svoje stališče, če pride do tega. Pravite, ja, ta banka je prej um, dejansko prestala stresne teste, ravno zaradi jamstev lastnikov so to dejansko prestali. Vse je bilo javno, pregledno, torej ste lahko videli vse informacije, vse podatke. Nekatere banke so bile v manj ugodnem položaju, ampak so vseeno prestale te teste. Skratka, veliko je bank v podobnem položaju in zato smo se sedaj začeli s posebnimi razpravami glede nadzora. kot, kot v ZDA. Torej, zagotoviti moramo, da bo trg oblikovan tako, da bo bankam pomagal in eh, da bo dobil tudi podporo strani bank. Torej, mislim, da tukaj obstajajo določene omejitve glede tega, kaj bi bilo treba narediti. No, to se je začelo v moji državi. E, imeli smo precej radikalno stališče, ampak na koncu e, so bile stvari dokaj eh, zmerne. No, e, iz drugega izhodišča so izhajali v Nemčiji. E, mislim, da take stvari lahko naredimo tudi na evropski ravni. Ne, da bi ogrozili univerzalno bančništvo, ki ga potrebujemo v Evropi. Več kot to bi bilo težko doseči, ampak eh, zakonodajalec je tisti, ki se mora odločiti eh, glede tega, kaj eh, si sploh želi. No, če nas vprašate, lahko povemo svoje mnenje, ampak to bo samo naše mnenje. Glede vašega drugega vprašanja, pa naslednje, precej naših bank, upam, da jih bo v prihodne manj, je v okviru eh, načrta Evropske komisije, ker prejemajo državno pomoč. Del našega dela je, da zagotovimo, da bodo te banke čim prej postale bolj zdrave in da bodo lahko zapustile te programe oziroma da bodo lahko živele brez državne pomoči. Hvala. Zdaj pa Danuta Hübner. Hvala, hvala. Gospa Nui, pozdravljeni. Dve vprašanji imam. E, eh, NDO tukaj uporabljate eh, harmonizacijo in eh, konvergenco. Ne vem, kakšen je bi vaš namen pri tem. No, moje vprašanje pa je naslednje. Eh, nekaj diskrecijskih pravic je zelo pomembnih stališča sistemskega tveganja oziroma sistemskega stališča. Ali vidite tveganja pri tem, če želite harmonizacijo, bo treba iti dovolj daleč, Eh, torej do skupnega imenovalca, najnižjega skupnega imenovalca, ki pa lahko prinese tudi tveganje za sistem. Ali vidite to nevarnost? Drugo vprašanje pa je povezano z naslednjim. Eh, vodje revizijskih organov v državah članicah eh, in pridružilo se je tudi računsko sodišče, torej vsi ti so podali izjavo, v kateri so izrazili skrb, zmanjšanih možnosti, da se pregledujejo e, odločitve nadzornikov. Torej, vse se je preneslo na SSM. Torej, mandat nacionalnih revizijskih organov je zdaj ogrožen, kot se zdi. Ampak tudi ECB lahko uh, revidiramo zdaj samo Eh, z ožjega vidika. Ali mislite, da je to problem, kako vi gledate na ta izziv? Hvala. No, ne vem, ali bi uporabila tukaj eh, harmonizacijo ali konvergenco eh, z različnimi pomeni, tako kot ste to uporabili vi. Treba je zagotoviti harmonizirano, harmoniziran nadzor In zato pri SSM potrebujemo harmonizirano upravljanje in nadzorovanje. No, glede nacionalnih organov je zanimivo uh, vedeti, da uporabljamo več opcij in diskreci uh, eh, v tistih bankah oziroma državah v SSM kot pa v drugih, tistih, ki niso vključene. Uh, poleg tega obstaja še nekaj, kar zadeva vse direktive, eh, eh, ki obravnavajo minimalno harmonizacijo fit and proper, naprimer. Zdaj smo v situaciji s SM, kjer imamo 19 različnih eh, uprav oziroma uredb. Ne vem, katera je boljša vse je odvisno od eh, nadzorne kulture v posameznih državah članicah, ampak imamo različne načine eh, ocenjevanja, katera banka je eh, torej zdrava in primerno deluje. 25 korakov imamo pri fit and proper, zdaj jih imamo še vedno 19, začeli smo s 25, ampak tudi 19 je še vedno preveč. In na koncu pride do na sotino odločitev ob koncu leta. Torej, zato si želimo bolj poenotenega sistema. Želimo si harmonizirane direktive. Ne vem, kateri prenos bil najboljši, ampak mislim, da bi eh, nam pomagalo, eh, če bi to poenotili. Potem. Eh, to danje enakih možnosti prinaša tudi različne eh, pogoje za investitorje in mm, tudi transparentnost ni največja. No, kar pa se tiče nacionalnih eh, kvot, različni režimi v 19 državah članicah so zelo drugačni in pristojnosti različnih računskih sodišč v državah članicah so tudi drugačne. Sama sem v rokah eh, pravnikov eh, na stranici BA. Oni odločajo o tem, kaj je možno in kaj ne. Obstaja tudi režim, ki je bolj odprt za eh, revizijo in pa za nadzor monetarne politike. Mislim, da moramo biti odgovorni. To je ključnega pomena. Pa naj gre tukaj za računsko sodišče, torej ali bomo odgovarjali njim ali komu drugemu, tukaj nimam osebnega mnenja. Hvala. Peter Simon je naslednji, izvolite. Hvala lepa tudi z moje strani, da ste danes zopet na voljo za pogovor z nami. Aktualna politika nizkih obrestnih mer ne zagotavlja rezultatov, ampak eh, ko bo to šlo na robe, se boste morali verjetno ukvarjati z posledicami. Po študiji nemške eh, združenja bank, naj bi do leta 2019, če bi do takrat pustili nizke obrestne eh, mere, prišlo do 25-odstotnega upada dobička nemških bank. Če bi šle obresti še nekoliko dol, bi beležili 50-70-odstotni upad dobička nemških bank. In to bi verjetno nekatere banke na dolgi eh, rok postavilo strukturno gledano v nelikvidnost. Kako? torej gledate na to, po eni strani zvedika velikih sistemsko pomembnih bank, pa tudi po drugi strani zvedika manjših, pogosto eh, regionalnih bank, ki so pod udarom z dveh strani. Po eni strani so tu stroški eh, regulative eh, in ker so te banke majhne, morajo relativno gledano veliko večji delež nameniti regulatornim zahtevam, po drugi strani pa prihaja do še večjega upada Eh, dobička pri teh bankah, ki so bile do sedaj zelo stabilne, ampak se sedaj soočajo z zelo velikimi izzivi. Hvala. Uh, well, yes. Hvala. No. Eh, ta problem se ne pojavlja samo zdaj, ampak v zadnjih dva, dveh desetletjih. Eh, obresti so zelo padle v močnih gospodarstvih in to je imelo močne posledice na prihodke bank iz obresti. V zadnjih dveh letih eh, so obresti močno padale, ta trend se je še pospešil, kajti centralne banke so morale prilagoditi svojo politiko eh, nizki inflaciji. In kar zadeva evroobmočje, eh, tudi tukaj imamo nizke obrestne mere in tudi marže so zato padle torej obrestne mere na depozite so zdaj omejene, so okrog nič odstotkov in eh, zaradi tega se je depozitna marža tudi eh, znižala. Eh, to vidimo v evroobmočju. No, trendi so, bodo tako ali tudi še v prihodne, tako se pričakuje. Obrestne mere naj bi bile nizke in to predstavlja veliki izziv za eh, banke in za njihovo poslovanje. Mogoče so nekatere banke dovolj fleksibilne, da se s tem ukvarjajo in da uh, to sprejemajo, ampak druge pa morajo prilagoditi svoje poslovne modele uh, torej na drugačne načine, uh, tako da zaračunavajo pristojbine, naprimer. Uh, takšna je trenutna situacija v monetarni politiki, ampak to ima tudi pozitivne učinke, vsaj v tem trenutku. Za gospodarsko dejavnost eh, je to pomenilo in tudi za kakovost kreditov. Torej, tega ne smemo podcenjevati, ampak eh, kot sem prej rekla, je to tudi zdravilo z nepričakovanimi učinki. Uh, In ponavadi je bolje jemati zdravilo vsaj kratek čas in eh, sprejeti tudi te neželene učinke. Eh, upamo tudi, da bo to zdravilo čim prej začelo delovati. Mm, pričakovan pozitivni učinek na bančno posojanje, torej da bi bilo več eh, posojil, to je tudi sprožilo neke negativne posledice. Ampak kaj to povzroča sistemsko relevantnim bankam? Te so manj ogrožene kot majhne banke, kajti one so dejavne na mednarodni ravni, eh, delujejo na več trgih, na različnih trgih eh, in poslujejo na različne načine. Torej lahko kompenzirajo eh, nižjo profitabilnost iz tega tradicionalnega modela to pa ni možno v vseh bankah oziroma eh, vsaj ni zelo lahko v manjših komercialnih ali pa bolj tradicionalnih komercialnih bankah. Stroški dodatnega nadzora, kolikor vem, ni eh, previsok, ta strošek ni previsok. Eh, odstotek sredstev je višji kot odstotek pristojbin, ki jih plačujejo. Ampak še vedno vem, da so banke prizadete zaradi tega okolja z nizko profitabilnostjo. In upam, da bodo pogoji eh, čim prej postali spet normalni. Hvala. Hayes. Brian Hayes, izvolite. Hvala, dobrodošli v našem odboru. Hvala za vašo predstavitev. Ali nam lahko uh, poveste. Uh, kaj zvezi s stresnimi testi, eh, ki bodo potekali naslednje leto, koliko bank bo vključenih, 50 do 60 je bilo rečeno, ali nam to lahko jasno potrdite. Potem pa še izbira bank, ki bodo testirane, ali bo to izbira tistih bank, ki so preživele eh, stresne teste lansko leto, ali pa bo šlo za banke, kjer eh, je bilo precej kapitalskega primankljaja. Torej, ali bodo tiste banke, ki morajo še dvigniti svoj kapital, izključene? Govorili ste tudi o eh, stalnem TSB. 15 eh, milijonov naj bi bilo tega primankljaja v tem okviru. Določena sredstva so že bila zbrana in načrt res prestrukturiranja. Uh, je bil že pripravljen v, v komisiji. Ali boste še naprej spremljali bilanč, bilance uh, te in drugih bank? Ali boste spremljali to, kako se banke soočajo s stresnim okoljem, v katerem so se zdaj znašle? Hvala. No, kar se tiče stresnih testov eh, EBE. Uh, nimamo nekega definitivnega vzorca ali števila bank. Še, nismo se še odločili, eh, kakšen bo odstotek, ampak 70 odstotkov eh, bančnih sredstev naj bi bilo vključenih in tukaj se je treba lotiti predvsem velikih bank. Hmm mi eh, želimo naj se vsem gledati kot na eh, en teritorij, kajti gre za enoten mehanizem nadzora. In v tem eh, primeru bomo upoštevali teh 70 odstotkov in tukaj moramo začeti s pomembnimi bankami. Banke, ki ne bodo predmet eh, teh testov, pa bodo imele določene stresne teste v okviru eh, SSM, eh, torej na način, ki ne bo javen, eh, proporcionalno bomo to izvedli in del metodologije SREP že uporablja stresne teste za oceno kapitalskih zahtev. 50 do 60 bank v okviru SSM-ja, je kar razumen vzorec in EBO bomo prosili, da uporabi tak vzorec. Še vedno uh, govorimo o 70 odstotkih, nič pa ni fiksno določeno. Za druge uh, bo to izvedeno diskretno, kajti to ne bo javen eh, postopek, ampak bodo to stresni testi v okviru SSM. Vse banke bodo nadrovane strani SSM oziroma v okviru SSM, da glede na njihovo velikost v okviru testov SSM, ampak eh, trenutno pri sebi nimam zapiskov s tem v zvezi, tako da nisem povsem prepričana. Nina Džil je naslednja. Hvala, hvala, da ste nam povedali o napredku na tem področju, odkar smo se na zadnje sestali in govorili o izzivih. Rekli ste tudi o znižani profitabilnosti bank. To za vas predstavlja izziv. Ocena kaže, da bi Fintech lahko prevzel 4,7 eh, bilijonov in pa predvsej, oziroma eh, kar visok znesek. Eh, ki bi ga uporabili za posojanje podjetjem in potrošnikom. Kaj vi menite o finteku ali tukaj obstaja upravni okvir, ki bi jim pomagal, da se soočijo z možnimi tveganji? Kako vi kot nadzornik nadzorujete takšne enote, enote, ki upravljajo iste dejavnosti kot banke, ampak po drugačnem modelu? ali bi tak model lahko uporabili tudi za banke. No, po pa š, potem pa še o lastninjenju. Pozdravljam vaše komentarje, da eh, se obstoječa pravila v zvezi s tem ne bodo oslabila. Ali mislite, da bo ta predlog eh, okrepil sposobnost eh, posojanja bank v evroobmočju? Kakšno je vaše mnenje o listinjenju? In kakšen odstotek bi se vam zdel primeren? Ali je pet odstotkov dovolj? Potem imamo pa predlog komisije v zvezi z uh, direktivo o kapitalskih zahtevah. Ali je ta predlog zadosten za začetek uh, trga listinjenja v Evropi? Uh, and, uh... Nima mnenja o tem, kar dela fintech, kajti uh, bančništva v senci mi ne nadzorujemo. Uh, mislim, da bi eh, nekaj morali narediti v zvezi s tem in komisija je že podala pobudo, ki jo ECB podpira. Nimam pa mnenja o ustanovah, ki jih ne nadzorujem. To pa je seveda del izziva za eh, bančne poslovne modele. Eh, obstajajo konkurenti, ki niso bančne ustanove, ki nimajo bančne licence in jih tudi ne obvezujejo pravila, naprimer eh, CRR in eh, podobne uredbe in s tem eh, se bo treba ukvarjati. Kar pa se tiče listinjenja, ECB e podpira visoko kakovostno enostavno listinjenje. Mislim, da obstaja še prostor, da spostavimo uh, ustrezne kapitalske zahteve glede uh, prudencijske obravnave, bonitetne obravnave, ampak mislim, da to morajo biti primerne zahteve, ne pod tveganjem, uh, ki se sprejema v določenem primeru. Prva težava je v tem, da se definira, kaj je je visoko kakovostno enostavno listinjenje. Tukaj moramo biti eh, zelo jasni pri tej opredelitvi. Potem bomo lahko vzpostavili pravo obravnavo tega vprašanja in mislim, da eh, imamo prostor za takšno, takšne postopke. Eh, po krizi se je to razširilo in mislim, da imamo manevrski prostor, da se zauzamemo za to vrstno listinjenje. Potem pa je bilo še eno vprašanje, sintetično listinjenje, kaj menimo o tem. V določeni obliki tudi to lahko podpremo, ampak ko pridemo do sintetičnega eh, listinjenja, tukaj obstaja veliko možnost, možnosti, eh, da se iz tega razvije kompleksno listinjenje. In temu smo bili priča pred krizo, tako da smo vedno zelo, zelo previdni, ko gre za sintetično listinjenje. In Tukaj želimo biti eh, popolnoma prepričani, da eh, se upošteva vse tveganje, ki ga prinaša to vrstno listinjenje. Nismo proti inovacijam, vsekakor ne, ampak inovacije je treba v polni meri razumeti, zato da eh, lahko potem ustrezno ukrepamo. Včasih preveč inovacij in preveč uh, sofisticirani postopki niso primerni ker nismo prepričani, da eh, bomo imeli ustrezno bonitetno obravnavo. Torej, tukaj obstajajo določene omejitve glede tega, kaj lahko sprejmemo. Hvala. No, eh, to še ni v predlogu za enkrat. Ehm, eh, Werner Langen. Werner Langen. Ja, hvala lepa, gospa Nui. Hvala lepa, da ste ponovno tu z nami. To je za nas zelo pomembno da vidimo, kaj se dogaja. No, vprašanje v zvezi z lesninjenjem sem želel povedati oziroma zastaviti z drugo namero. Meni ne gre za to, da bi znova oživili ta trg, ampak da bi ga omejili, kajti to je bil konec koncev eden glavnih razlogov za finančno krizo. Tako da mislim, da moramo, po mojem mnenju vsaj, eh, tu biti previdni in moram reči, da ste me kar pomerili s tem, kar ste dejali. No, imam pa vprašanje v zvezi z državnimi obveznicami. O tem je že bilo govora, o tem se pogovarjamo že leta, že v prejšnjem sklicu. Pravite, da kapitalske zahteve ne bodo tako zelo visoke. Kako visoke pa bodo? Vseeno. In eh, koliko časa potrebujemo za implementacijo tega sistema, da bomo zajeli vse obveznice, kajti državne obveznice so bile pa druga, eh, drugi največji razlog za krizo. Pravite tudi, da je denarna politika kot eh, nekakšno zdravilo s stranskimi učinki, še posebej za MSP-je. Če bo monetarna politika še naprej takšna, kot pravite, potem bodo stranski učinki morda hujši od eh, pozitivnih učinkov zdravila. Tako da menim, da še posebej za male banke potrebujemo posebne rešitve. To je bilo že od samega začetka tudi naš namen, namreč da se velike banke sistemsko relevantne banke zelo strogo nadzira, ampak zdaj smo vzpostavili tako zbirokratiziran sistem nadzora tudi za male banke, da se te čisto upravičeno pritožujejo. In še zadnja stvar, in sicer neodvisnost monetarne politike. Pravite, da je to čisto ločeno, ampak eh, ali torej ne velja, da morate vse odločitve najprej predložiti svetu guvernerjev ECB, preden te odločitve lahko dejansko tudi spremete in implementirate. Ja, naj začnem z zadnjim eh, vprašanjem. Ja, res je, nadzorni organ oziroma nadzorni eh, svet sprejme odločitve, ki jih potem eh, na najvišji ravni potrdi svet guvernerja, ampak takšna je pač eh, uredba SSM. Eh, zaenkrat nikoli ni bilo nobenih težav, svet guvernerjev nikoli ni kakorkoli nasprotoval našim odločitvam, tako da neodvisnost nadzora mislim, da je v polni meri zagotovljena. Naj povem tudi to. Ne verjamem, da izvajamo zbirokratiziran nadzor malih finančnih institucij. Toliko dela imamo, moram reči, toliko dela imamo prevzemanjem nadzora nad 123 bančnimi skupinami, torej 1200 bank vse skupaj, da se nam niti sanja ne, kako bi lahko zahtevali še več od malih bank. Dnevi pač nimajo dovolj ur, da bi lahko opravili vse, kar je potrebno v, v tem prvem letu. Zdaj, kaj se je zgodilo s temi sistemsko manj pomembnimi bankami? Ko sprejemamo odločitve, ki so po našem mnenju pomembne za sistemsko pomembne banke, nacionalne pristojne organe, ki so neposredni nadzorniki manj pomembnih bank, da ovrednotijo, ali bi bilo smiselno eh, to uporabiti tudi za sistemsko manj pomembne banke in če je temu tako, kdaj in kako želijo to implementirati. Mi torej ne vršimo pritiska na nje, naj. Uh, karkoli izvajo hitreje ali kakorkoli. In ja, nek dan, nekaj dne bo treba gledati preko njihovih eh, ramen. Imamo generalno direkcijo znotraj SSM, katerega namen je ravno zagotoviti, da nismo uh, sistem na dveh ravneh, ampak sistem na eni ravni. In da se izvajajo ista pravila v vseh državah, ampak iskreno povedano, nismo še tako daleč. Edini vidik, pri katerem pa smo aktivni pri manj pomembnih bankah, je poročanje. Ampak to je bilo zelo raznoliko odvisno od države. Bile so države, kjer smo zelo malo, če sploh kaj novega zahtevali od manjših bank, tako da seveda, če greš od nič k nekaj poročilom na leto, je to veliko povečanje v številnih drugih eh, državah pa je vse skupaj preprosto nadaljevanje dela po starem scenariju, ker je to že obstajalo. Prav tako imamo smernice EBA za to področje in eh, mislim, da tu moramo biti v zgled drugim in eh, zato ne moremo početi ne vem kaj drugega in drugačnega. Mm, ne bom komentirala monetarne politike, niti nimam pooblastil za to, ves eh, potek svoje karijere, ker sem bila nadzornik. Eh, bazelski odbor dela na državnih obveznicah, ki ste jih omenili in mislim, da se bodo stvari premaknili naprej v nekem razumnem času, kar pa zadeva sek mm, sekuritizacijo, torej listinjenje. Tu pa upam, da bo enostavno listinjenje, kakovostno listinjenje naletelo na dobro obravnavo. Kajti to bi resnično pripomoglo k ustreznemu financiranju evropskega gospodarstva, torej listinjenje zopet zaživi. Hvala lepa. In še zadnji Jakob von Weizsäcker. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Noji, dve vprašanje, kar zadeva strukturne reforme bank. Moje prvo vprašanje zadeva raven regulatorne diskrecije, iske pravice, ki jo želimo imeti. Veliko problemov je, ki ste jih tudi vi sami javno omenili, da so pač določene stvari, ki jih ne moremo reševati na tak način, naprimer, da državne obveznice niso po definiciji stvari brez tveganja ali pa naprimer, da je kakovost kapitala zelo raznolika od banke do banke in celo od države do države. Tu je vključno tudi eh, vprašanje eh, časovno eh, razmejenih davčnih obveznosti. Dejstvo je, da teh zadev ne moremo reševati z regulatorno diskrecijo. In zato sprašujem, ali v okolju, kjer OECD ocenjuje, da je eh, bančni sektor zopet dokaj blizu nelikvidnosti, mm, da so mm, kapitalske ustreznosti zelo nizke, sploh brez ponderiranja. Eh, in zakaj se torej naj ne bi lotili vprašanja tistih eh, bank, ki so prevelike, da bi jih pustili propasti. Eh, in mislim, da bi vendarle morali imeti določene enotne standarde. In zanima me, kakšen je vaš pogled na to vprašanje teh diskrecijskih pravic in reševanje problema. Banki so prevelike, da bi jih pustili propasti, too big to fail. Moje drugo vprašanje pa zadeva to, kar ste govorili o pomenu univerzalnih bank in pa njihovega pomena za financiranje evropskega gospodarstva. To se kakor velja. Ampak če temu tako, ali potem ne bi bilo smiselno, da banke z dokaj ekstremnimi poslovnimi modeli, z dokaj ekstremnimi bilancami, ki so univerzalne banke, predvsem po imenu, ne pa po svoji praksi, če ne primer pogledamo nefinančne eh, obveznosti napram eh, skupnim, eh, skupnim premoženju in veliko investicij iz netradicionalnih bančnih poslov. Takšne banke verjetno zahtevajo bistveno bolj intenziven pregled poslovnih modelov, sploh v kontekstu argumentacije, ki ste predstavili vi. Hvala. Ja, ne pravim, da naj ne bi ukrepali pri bankah, ki so prevelike, da bi jih pustili propasti. Že mehanizem sanacije je zelo dober način in ta enotni mehanizem za reševanje in sanacijo bank, mislim, da je naredil že veliko na tem področju in to je dobro. Glede regulatornih diskrecijskih pravic. Moram reči, da mi ni najbolj všeč uloga eh, nekakšnega paznika tu. To ni enostavna funkcija imeti to vrste diskrecijske pravice oziroma pooblastila. Ampak, ko smo šli skozi to razpravo v, v naši državi, zdaj takrat nisem dejala nič eh, s tem v zvezi, ker sem želela biti neutralna kot nadzornica. In pomembno je bilo, da je pač parlament dobil odgovor, ko je zastavljal vprašanje, ampak eh, ne, da bi kakorkoli poskušali neustrezno vplivati na njihove odločitve. Tu moram reči, da so stvari šle v smeru, kakšno so šle in izid ni bil nobeno presenečenje. In ja, je nekaj manevrskega prostora za to, da stvari izboljšamo na ravni zakonodaje, ampak da bi se izognili neželenim posledicam, je verjetno v določenem trenutku manj škodljivo kot karkoli drugega, to da damo določeno diskretijsko pravico regulatornim organom. In kot rečeno, nekako se mi ne zdi, prijetno imeti odgovornost eh, za sprejemanje takšnih odločitev, ampak to konec koncev sodi med funkcije nadzornikov. Zdaj ne vem, morda sem pristranska, ampak to, kar je bilo sporejeno v Nemčiji in v Franciji, je mislim, da nekaj kar razumnega in nekaj kar lahko omeji tveganja pri bankah, ki so prevelike, da bi jih pustili propasti, eh, ob enem pa, da zaščitimo tudi tiste aktivnosti bank, ki dejansko oblikujejo in tvorijo trg, eh, upoštevajoč seveda njihovo sposobnost eh, podpore eh, korporativnemu sektorju, ko gre ta na trg. Seveda to ni, ni znanost imeti neko mnenje o teh vprašanjih, ampak ko smo šli skozi to razpravo v naši državi, mm, je bil to moj nekakšen izkustveni prispevek k tej razpravi. Uh, Glede univerzalnih bank, za katere pravite, da so univerzalne zgolj po imenu, ne pa toliko po praksi, ja, morda je nekaj takšnih, ampak ne prav veliko, veste, v Evropi. Veliko bank, ki je zelo dejavnih na trgu, je dejansko te vrste bank, ki so še kako resne banke na svojem domačem trgu in tudi na določenih drugih trgih in zagotavljajo mm, razumno ravnotežje med svojimi poslovnimi aktivnostmi in ustrezno mero diversifikacije. Sploh zato tudi, ker so banke same ukrepale po krizi. Banke same so izstopile iz številnih tveganih poslov, zdaj ne pravim, da bodo ti nauki obveljali zdaj zavedno in zato mislim, da moramo ukrepati ravno zato, da ti nauki, ki so sledili krizi, nekako ostanejo v zavesti, ampak eh, univerzalne banke v Evropi dejansko imamo in to tudi potrebujemo za ustrezno financiranje gospodarstva. Hvala lepa za to zelo bogato in zanimivo izmenjavo mnen. Hvala za vašo prisotnost tu danes. Hvala vsem za vaše vprašanja in komentarje. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014. Poročevalec je gospod Notis Marijas, ki mu tudi takoj dajem besedo. Največ 4 minute. Gospod eh, predsednik, dogovorjeno je bilo 8 minut. Začeti bi bili morali pred pol ure. Tako da mislim, da se moramo pač držati programa. Ob 16.30 sem bil na vrsti. Ja, v vsakem primeru bi vam dal 4 minute. Ne oba naenkrat žal ne gre. Dobili boste še nekaj časa kasneje in verjetno bomo skrajšali prosto razpravo. Gospod Marije, sekretarjat sem prosil za 8 minut in eh, to so mi dobrili že dolgo časa nazaj. Štiri minute je običajno, no v vsakem primeru bom začel, pa vidi, bomo videli kako in kaj. Nadaljeval bom v grščini. Hvala lepa. To poročilo, kot vedno, zajema zgolj določeno področje, ker imamo omejitev 4000 besed za samo poročilo. In uh, s komentarji kolegov in z amandmaji moramo zajeti čim več vsebine. Uh, Začeli smo s stopnjami brezposelnosti, ki so predmet velikih skrbi, veliko tudi razlik. 6,4 odstotka v Nemčiji, vse tja do 26,6 odstotkov v Grčiji. Obenem vidimo tudi, da oživitev gospodarstva, če ta že obstaja, izhaja zgolj iz zasebne potrošnje. Inflacijska stopnja je šla iz 1,25 odstotka eh, v letu 2016 v 1,18 v letu 2017, vse takšne so napovedi in nedavni ukrepi ECB kažejo na to, da se ECB ne ukvarja s problemom deflacije. Kar zadeva program mm, odkupa mm, dolgov. Ta zajema 1,3 milijarde evrov. In tu bo potrebno poskrbeti za to, da tu ne bo prihajalo do nepravičnih posledic za davkoplačevalce. Če pogledamo že sprejete odločitve okrog odkupa državnih obveznic. Tu banke vsekakor sprejemajo veliko tveganje pri takšnih odkupih in to lahko privede do tudi velikih problemov. Saj pravno gledano to lahko pomeni, da bodo te banke morale te obveznice preprosto odpisati. Kar zadeva razmerje med eh, zadolženostjo in javnim dolgom, v poročilu je govora o uredbi 372-2013, ki določa, da ko je država v programu, ko je država, država z memorandumom, je potrebno ugotoviti, kaj je privedlo do teh prekomernih ravni zadolženosti in pa tako tudi ugotoviti krivce za nepravilnosti, torej v tem primeru je evroobmočje samo vzpostavilo sistem za javno finančno preiskovanje morebitnih nepravilnosti. No, v tem poročilu, kar zdaj pak stabilnosti in rasti, govorimo tudi o tem, da je potrebno preučiti tudi stanje javnega primakljaja. In, a, to je tisto, kar omogoča razvoj nestabilnosti. Upoštevati moramo tudi splošne cilje v okviru člena 282 PDEU, po katerem je tudi zaposlovanje oziroma stopnje zaposlenosti pomemben parameter. Še ena zadeva, ki jo tu izpostavljamo, je vprašanje navskrižja interesov v ECB, kajti ECB je po, enost, po eni strani neodvisni monetarni organ, po drugi strani pa izvaja tudi nadzorno eh, funkcijo, saj eh, vrši funkcijo nadzornika sistemskih bank v eh, evroobmočju, obenem je tudi članica trojke in dejansko fungira tudi kot posojilodajalec eh, Španiji, Portugalski in Grčiji, saj odkupuje njihove obveznice za vsaj 40 odstotno diskontno stopno. Seveda pa se bodo te obveznice potem poplačale z 100 eh, odstotno nominalno vrednostjo in to je velika stopnja dobičkonosnosti in zanima me, kako lahko ECB obenem izvaja nadzorstveno funkcijo in pa tudi operativno izvaja tiste funkcije, ki jih naj bi nadzirala. Če pogledamo sodbo Evropskega sodišča v primeru C62-2014, tam je govora uh, o točno isti stvari, da komisija ne more biti sočasno uh, tudi članica trojke. In uh, poročilo pravi, in menimo, da je program ukrep monetarne politike pod pogojem, da se ECB vzdrži kakršnega koli neposrednega vključevanja v programe finančne pomoči eh, v okviru ESM ali EFSF. To torej pomeni kaj? To dejansko pomeni, da ECB ne more biti članica trojke. Vem, da imajo drugi kolegi morda drugačno mnenje, Eh, s tem v zvezi, ampak eh, to je po mojem mnenju bistvo sodbe sodišča. Samo 15 sekund. Naslednja točka. Odgovornost, kar zadeva mm, delovanje Evropske centralne banke, to je odstavek 23. Tudi Evropski parlament eh, ima tu svojo vlogo. V poročilu se kritizira vloga ECB, kot eh, članica trojke. In potem imamo tu še vprašanje obradovanja grške krize. Najprej, da ECB ni vrnila dobičkov, ki jih je ustvarila z odkupom grških eh, obveznic. Kot drugo pa je govora tudi o februarju, ko naj bi grške obveznice ne bile upravičene do sodelovanja eh, v tem sistemu. To je torej bistvo tega mnenja in z veseljem bom prisluhnil kolegom v dvorani, kajti mislim, da potrebujemo kar se da dober rezultat. Ja, ura torej očitno ne dela, tako da bom sam meril čas. Izvolite, prvi govornik. Najprej hvala poročevalcu za to natančno poročilo, ki mislim, da predstavlja zelo dobro izhodišče za naše delo. Ta osnutek mislim, da se dotika ključnih eh, tem in eh, mislim, da tudi upravičeno izpostavlja zelo zaskrbljujoče stanje gospodarstva v evroobmočju. Ampak kot sem že obvestil poročevalca, imam drugačno mnenje glede določenih pomembnih vprašanj in bom eh, s tem vzeti tudi v ložil amandmaje. Štiri zadeve. Prvič, Menim, da je to poročilo preveč kritično do ECB. Mnenja sem, da je odločen način, na katerega je ECB eh, pripravila odziv na krizo, nekaj, kar si zasluži pohvalil glede na razmere. Čeprav je možen konstruktiven eh, pristop oziroma konstruktivna kritika, mislim, da moramo vendarle upoštevati tudi, kakšen je mandat ECB in kaj lahko eh, opravi. Zato mislim, da lahko monetarno politiko ECB pozdravimo, ob enem pa je treba ustrajati tudi na tem, da je to le ena plat medalje, ki lahko deluje le, če države članice izvajo ustrezne strukturne reforme in javno finančno konsolidacijo. Jaz strinjam se s poročevalcem, da so gospodarski izgledi zelo zaskrbljujoči, ob enem pa vendar velja pozdraviti tudi eh, rast naslednjih investicij in pa uh, posojilne dejavnosti. Prav tako menim, da bi morali dati nekaj več pozornosti tudi določenim drugim vprašanjem in kar zadeva vlogo ECB v trojki. To vlogo eh, smo jasno opredelili v dvojčku in določili, da ECB tu deluje kot svetovalni organ. Menim, da bi morali to vlogo ECB ohraniti. Še enkrat hvala poročevalce za odlično opravljeno delo do sedaj in veselim se našega sodelovanja v prihodnje. Hvala. Thank you, Kostas Mavridis. Kostas Mavridis. Hvala, predsednik najprej bi rad čestito poročevalcu za pripravo tega osnovnega poročila. Imam še nekaj pripomb. Ja, res je, ECB je naredila marsikaj zato, da bi se ukvarjali s temi velikimi izzivi v finančni krizi, ampak je pa tudi res, da se, se je ECB zelo počasno odzivalo v nekaterih primerih. Naprimer, pri tem, ko je uvajala um, torej QE, kvantitativno sproščanje in pa um, tudi schemo za depozite v EU, tako da bi preprečili neenote pokoje. V zadnjih letih smo videli, da um, se je kapital pretakal iz um, obrobja EU območja v center EU območja. Če bi dragi poslušal ECB torej, uh, prej, um, bi se lahko izognili številnim um, begom kapitala. No, dobro je to, da na zadnjem monetarnem dialogu v Ekonu je gospod Dragi vendarle dejal, da bo podporil um, to enotno schemo za jamčanje depozitov in zato moramo tukaj narediti čim prej in čim več. Pa še nekaj druga orodja iz ECB še niso vplivala na realno gospodarstvo na pozitiven način, kot naprimer, da bi spodbudili gospodarsko rast. Brezposobnost je še vedno zelo visoka. Tukaj smo tudi priča bega možganov, um, veliko delne brezposobnosti na obrobju um, območja in to pomeni, da um, se je um, stopna brezposobnosti umetno znižala, ker te številke so nepravilno uh, predstavljene. Prav tako imajo MSP uh, slabše kreditne pogoje kot pa večja podjetja. Pa še nekaj dodatno breme um, je išlo iz dodatnih stroškov za spoštovanje standardizacije in tudi to je vplivalo na slabše pogoje. Potem četrto, ECB um, mora spoštovati določene, um, določene um, sisteme financiranja TLTROE za kupovanje um, sredstev in ECB mora spodbuditi banke na drugačen način, da bi povečali torej, likvidnost na sredstva za realno gospodarstvo. Pota uh, razširitev ciljev centralnih bank pri um, večji finančni stabilnosti. To moramo narediti na takšen način, da ne bomo prišli do eno skrižnih interesov. Šest, zdi se nam pomembno, um, da še vedno pripravljamo ustrezno regulativno okolje za bančno unijo, tako da um, bomo gospodarstvo povezali z bančnim sistemom, ampak ne pretirano um, strogo. Potem naprej, uh, neplačevanje kreditov po uniji. Uh, Cipr, na primer, je zelo slab primer. Več kot 50 odstotkov uh, uh, vseh posil v bančnem sektorju, se ne plačuje nazaj. Torej, uh, prav zato je treba uvesti mehanizme, kot sem primer um, na Irskem ali po Španiji, zato da se reši te probleme glede neplačevanja kreditnih obveznosti. Pa še nekaj, še enkrat podarimo to, da moramo pripraviti konstruktivne, redne uh, dialoge z ECB, tako da bi na ta način zagotovili njihovo odgovornost in pa preglednost uh, dejavnosti ECB. Hvala. Thank you very much. Hvala. Korvan Nube Hansen. Chair, uh, well, I also would like to start. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa poročevalcu za ta predlog poročila. Mislim, da je poročilo omenjenih veliko pomenih točk in to je dobra podlaga za končno poročilo. Se že veselim sodelovanja z poročevalci in pa poročevalci v senci, tako da bomo prišli do čim boljšega rezultata vsi skupaj. Bi pa še omenila nekaj točk, eh, ki jih moramo obravnavati v končnem poročilu, vsaj po našem mnenju. Kot prvo, eh, neodvisnost ECB. Ta neodvisnost mora biti zagotovljena in tudi poročilo parlamenta torej mora omeniti marsikaj o tem, ehm, kako ECB eh, e vpliva na posamečne države in pa na posamečne situacije v teh državah. Zato bi se navezala to, kar je poročevalec povedal v 25. stavku. Torej, to moramo še enkrat pročiti. Potem naprej um, škodljivi učinki, stranski učinki uh, politike QE um, po Evropski uniji. Uh, vidimo vedno več možnosti napihovanja finančnih uh, balonov in pa izkrivljanja konkurence med različnimi državami. Prav tako vidimo negativne učinke tega, da so mm, obrestne mere zelo nizke in to slabo vpliva na profitabilnost ter pa solventnost um, zavarovalnic ter pa pokojninskih skladov. Mislim, da bi v poročilu to lahko bolj jasno postavljati, torej vse te težave moramo bolj podariti. Pa še nekaj, poročilo vključuje več odstavkov, ki neposredno tudi komentirajo fiskalne politike, ki jih izvajo država članicah. Um, ampak besedilo bi se moralo sretočiti na monetarno politiko in pa ICB, ne pa fiskalne politike, uh, kar pomeni, da bi radi uh, te odstavke v bistvu še enkrat reformulirali. To je vse z naše strani. Za enkrat hvala. Hvala, Kora. Zagujem. Gerac. Nós uh, acompanhamos no fundamental as preocupações. Hvala. Na splošno se strinjamo s pomisleki iz poročila. No in seveda smo zelo zaskrbljeni uh, na to razpravo uh, z ECB. Kriza se še vedno nadaljuje, brezposobnost je še vedno zelo visoka, pravzaprav še raste, tudi na portugalskem. In kljub temu, da je pol milijona portugalcev odšlo iz države, ravno zaradi posedanja trojke in pa drugih podobnih ukrepov. Veliko schem smo imeli, prav tako marsikdo ponareja statistiko, naprimer um, predstavlja nekatere številke drugačne, kot pa so. Ta model rasti, ki trenutno poteka, zelo jasno kaže, da je situacija zelo slaba, um, marsikdo odvisno od notranje devalvacije. Na milijarde evrov je dala na voljo Evropska centralna banka eh, v okviru neobičajnih mehanizmov. Veliko denara je bilo eh, na voljo, ampak situacija je še vedno zelo, zelo kočljiva. Tako zelo slaba, da celo ECB sama pravi, da eh, je treba ehm, glede inflacije in gospodarske rasti znižati pričakovanja. V tem poročilu mislim, da je jasno izpostavljeno to, da denar ne prihaja v realno gospodarstvo. Imamo naložbe, ampak ni nobene gospodarske rasti iz teh naložb. Zato se moramo vprašati, ali so te politike ECB sploh učinkovite in smotrne in potem kdo bo na koncu plačal račun za to celotno operacijo, torej um, za te transakcije, uh, QI in pa podobno. Potem še ECB in pa demokratična legitimnost te institucije. Tudi tukaj se moramo uh, marsikaj vprašati. To, kar vidimo v Grčiji, jasno kaže, kako eh, slab je ta model. Torej imamo neko centralno banko, to naj bila neutralna banka, politično neutralna banka, ampak ali je to res? Tukaj se ne govori o konvencionalnih instrumentih, ampak um, o nečem drugem. Torej, v bistvu um, mislim, da se marsikaj um, pomede pod preprogo. Uh, Mislim, da je prav, da se ta model postavi pod vprašaj in res smo vprašati o tem, ali je ECB sploh legitimna institucija v tej obliki. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu za to delo. In marsikaj lahko tudi podpremo v tem poročilju. Najprej kritizirali ste pristop ECB glede um, Kerkata v Grčiji in pa tudi glede uh, Ele, uh, ter pa tega, da ne bi. Um, sklenili politiko do grške obveznice, se strinjamo z 25 stavkom iz vašega pročila. Eh, trenutno skrbi, da se lahko um, zgodi, da bo naskrižen interesov med ECB-em kot nekdo, ki na koncu posod denar in pa um, tem, da mora on v bistvu reševati banke. Potem še um, ehm, ATP, torej odkup dolgov, kot so že nekateri dejali, se sprašujemo, ali je to sploh učinkovit pristop, kot ste rekli v sedmem odstavku, um, je bil ta učinek dokaj skromen, ampak moramo to še. Eh, narediti za druge države. Nova posila za podjetja so preniska, premalo jih je in zato torej, želimo, da se QE program opravi bolj neposredno, tako da dejansko bolj vplivamo na realno gospodarstvo, realno rast. Prav tako se moramo politično lotiti vprašanja um, dolgov in moramo pra, pra, pripraviti konferenco o tem in mislim, da bi lahko um, um, tudi um, odpisali nekaj dolga. Prav tako mislimo, da je trojka prekoračila sva poblastila iz pogodbe. Torej, imamo veliko pomislekov in bomo to tudi izrazili v naših odmajih. Najprej Unija za kapitalske trge, to ste pozdravili. Mi smo zaskrbljeni, um, to ne smem spodkopati, prizadevam za to, da se oživi realno gospodarstvo, še posebno moramo poskrbiti za to, da bo denar prišel do MSP-jev. Potem preglednost, tukaj smo zadovoljni s tem, da je ECB začela um, javno um, objavljati svoje zapisnike, ampak kaj pa informacije glede um, sredstev na, um, v bilanci ECB um, in pa kako se ta sredstva dajo uh, bankam. Uh, tudi tukaj bi želeli več informacij. Um, torej, tukaj pri QE ni nikakršne transparentnosti in pa nobene pogojenosti, zato bi radi vedeli, uh, Eh, da se strateško uporabljajo vsa ta um, na nova ustvarjena, umetno ustvarjena sredstva. Potem naprej, uh, vsi ukrepi imajo finančne in gospodarske um, učinke, zato me zanima, ali je neodvisnost um, absolutna. Mislimo, da um, mora biti nadzorniška vloga ločna, je pa treba potem spremeniti pogodbo. Pa, pa še nekaj, mandat ICB mora vključiti tudi um, večjo osredotočenost na zaposlenost oziroma brezposlenost. Hvala lepa. Marco Valli, e al ja, prossimo. Grazie Presidente, ringrazio i relatori. Hvala lepa. Hvala tudi poročevalcu Noticeo Marija, se upam na dobro sodelovanje pri tem poročilu. Mislim, da je prav, da smo kritični, kajti z našega političnega stališča je evro nedemokratičen inštrument in to, kar se je zgodilo v Grčiji, je ravno posledica evra, torej nedemokratičnega inštrumenta, ki se je usilil kljub drugačni demokratični volji. Kar zadeva pakt stabilnosti in rasti, po našem mnenju je to pomembno podariti, kajti ključno je, da se zagotovi suverenost na strani držav članic, ki imajo politično, eh, politične predstavnike, ki so demokratično izvoljeni in imajo posledično tudi pooblastila za ekonomsko in monetarno politiko, tako da mislim, da je potrebno storiti več za to, da lahko tudi politične stranke stolejo pri izvajanju ekonomske politike. Kar zadeva evro, mislim, da je potrebno ovrednotiti vsa neravnovesja, ki jih je povzročil v trgovinski oziroma plačilni bilanci in eh, zadeve so resnično nujne, ker eh, zadevajo Nemčijo in tudi nizozemsko, kaj ti obe državi beležita zaskrbljujoč presežek in to je neravnovesje, ki ga je na nek način eh, komisija požegnala v narekovajih, saj ne počne eh, nečesar in dejstvo je, da je evro eh, tisti, ki je to področil. Potem unija kapitalskih trgov, tu mislim, da moramo vendarle razmisliti o dejstvu, da so določeni inštrumenti, kot je listinjenje, privedlo do kriznih razmer, kot je bila kriza v eh, ZDA. In eh, ne sme se zgoditi, da se tudi mi znajdemo v takšni situaciji, kar pa zadeva eh, strukturne obejitve bančne unije. Sistem reševanja bailout še ni dozorel in kar zadeva banke, ki ne bi bile prevelike, da bi jih pustili propasti, to je še vedno nerešen problem. In da bi potrebovali torej jasno ročitev različnih bank znotraj sistema. Sicer se nam lahko zgodi še ena kriza na trgu zaradi vseh teh eh, kapitalskih injekcij, ki smo jih opravili in posledice so lahko zelo hude in zato je pomembno, da že v tem trenutku imamo razmere, ki vsaj izgledajo nekoliko bolj mirne, ampak zdaj mislim, da je pomembno, da se lotimo v miru sistemskih problemov. Almanc, Gerov, mm, ja, prosim, ne, ga ni, a, torej, nišče več ne predstavlja, zato dajem besedo poročevalcu, še enkrat, prosim. Hvala lepa, predsednik in hvala lepa vsem poročevalcem v senci za pripombe in pa za to zanimivo razpravo o tem mnenju. Mislim, da je jasno, da um, imamo veliko skupnih točk, da se marsikaj strinjamo, naprimer, glede vloge ECB, ko gre za stabilnost cen in pa tudi pri tem, kako bi lahko ECB povečala uh, zaposlenost. Potem uh, krediti, ki se ne plačujo, Ti krediti so velika težava v Španiji, pa tudi v Grčiji. Vlade se sedaj pripravljajo na veliko dražb in to pomeni, da bo veliko eh, hiš danih na dražbo in ljudje bodo izgubljali um, svoje stanovanje in hiše. Mislim, da se moramo še enkrat pogovarjati o konceptu neodvisnosti ECB. Kajti, po definiciji naj bi veljalo, da je to neodvisna ustanova, ampak ali je res zelo neodvisna, kaj točno to pomeni. Treba si pogledati tudi uh, posamične dejavnosti bank eh, s tem v zvezi. Potem naprej, ali lahko Evropski parlament v bistvu vpliva na stvari, ki jih um, opravlja ECB. Mislim, da ja, na takšen način lahko zagotovimo to, da bo neodvisnost dejansko nekaj veljala. Pa še nekaj. Eh, Evropski parlament tukaj ima že dolgo zgodovino, smo že sprejeli resolucije, kjer smo kritizirali uh, delovanje ECB kot dela trojke. In tudi to moramo poštevati in mislim, da je legitimno to omeniti tudi v tem poročilu. Prav tako se strinjam z nekaterimi izjavami, da moramo govoriti o dolgu. Sploh uh, uredba 472 iz 2013 um, je tukaj relevantna, kajti potem lahko ugotovimo, zakaj um, se je dolg tako zelo kopičil v nekaterih državah članicah. Prav tako lahko tudi ugotovimo, uh, zakaj se je to zgodilo, kako in kako to sedaj popraviti. Zato uh, eh, so revizije zelo pomembne in to nam omogoča popravke. Potem sem videl, da so se nekateri uh, kolegi strinjali z našimi pripombami iz tega poročila. Kolega iz IPP e je dejal, da imajo tudi oni svoje stališče. Um, naj citiram iz te sodbe. Generalni pravobranilec je to videl v svojem mnenju, da ko ECB na sekundarnih trgih kupuje državne veznice, um, se zgodi to, da moramo zgoditi tudi uh, jamstva pri takšnih intervencijah. Uh, kaj to dejansko pomeni? da ni mogoče samo posredovati na sekundarnih trgih kar tako, ECB eh, e ne more kar kupovati državnih obveznic tam in eh, da je obenem potem članica trojke. To pač ni mogoče. Treba je to jasno razmejiti in prav je, da se o tem pogovarjamo tudi sedaj. Pa še nekaj, mislim, da kot ruski premet imamo pravico, da kritiziramo ECB in pa njihovo monetarno politiko. Uh, Prav tako pa je treba tudi pogledati nadzorniško vlogo ECB pri Grči, naprimer, ali pa tudi nasplošno, um, kako so delovali v ključnih trenutkih v krizi. Še posebno ne tukaj omenjam um, vlogo ELE, torej instrumenta za uh, eh, krizne posledovanje um, in povečevanje likvidnosti, kajti ECB je posledovala 4. aprila 2013, naprimer, je centralna banka prekoračila svoja poplastila, vsaj po mne je bilo to v bistvu nezakonito in odločili so se, da ne bodo uh, vključili grških obveznic za kolateralo za evrosistem potem junija 2015. Uh, um, tudi tukaj se je Evropska centralna banka zmotila, uh, dejali so, da ne bodo povišali ele za grške banke in vemo, kakšne bi potem rezultati, imamo kapitalske kontrole sedaj in torej sedaj imamo nadzor kapitala in ravno sedaj, to se je dogajalo v času, ko je Grčija napovedala referendum, um, sedaj govorimo o tem, da ne bila ECB neodvisna, um, ja, neodvisna že, ampak je tudi nadzorni organ. In vse to mislim, da pomeni, da bi posredovanje v tistem času uh, vplivalo na realno situacijo. Uh, sedaj pa končujem še vrnitev uh, dobičkov od kupovanja grških obveznic. Uh, ICB je to kupila za 30 odstotkov in potem naj bi to v bistvu um, prodali nazaj za 100 odstotkov. Um, to je nemogoče, kajti sploh sedaj trenutno, uh, ko imamo tako visoko brezposobnost v Grči, uh, 27. oktober je uh, rok za ločitev odvajanja, potem pa bomo to obravnavali 30. novembra uh, oziroma 1. decembra na istem sestanku ekona, potem pa še plenarno glasovanje februarja. No. Glede nekaj bi omenil, um, glede metodologije, glede pri teh in pa drugih poročilih, uh, glede ne more vsako poročilo biti poročilo o vsem, to je poročilo tukaj OECB. Konkretno, torej gre za monetarno politiko, gre za legitimna vprašanja, ki se lahko strijemo ali pa tudi ne, ampak so pa to legitimna vprašanja. Um, um, nima pa smisla, da tukaj govorimo o paktu za stabilnost in rasti ali pa gospodarski politiki na splošno. Imamo druga poročila, ki se nanašajo na to. Če se bo vsako poročilo našlo na vse, potem to nima smisla, potem v bistvu um, stvar ne bo se dosti specifična. Zato imam to kot splošno priporočilo za vse vas, ko pripravljate uh, poročila in pa madmaje. Hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej. Uh, po dnevnem redu priporočilo komisiji glede pogajanj za um, trgovino v storitvah, torej um, sporazum o trgovini storitvami TISA. Eh, Alesja Moska, prosim. Hvala lepa. Naš odbor naj bi podal mnenje k temu nezakonodajnemu poročilu, v katerem poteka razprava v odboru za mednarodno trgovino na temo pogajanj, ki so v teku o sporazumu o trgovini storitvami TISA. Naj povem, da prihaja do določenih govoric tu, ampak tu ne gre za to, da rečemo da ali ne temu sporozumu, ampak da se bo slišal glas parlamenta okrog tega vprašanja in da je to torej nek način vplivanja na delo eh, pogajalcev in da bodo upoštevali tudi naše prioritete. Dve zadevi gradega ta sporozum. Gre za sporozum, eh, o katerem se pogaja 23 držav članic STO, izhaja pa vse skupaj iz potrebe po, eh, po zadobitvi splošnega sporozuma o trgovini s storitvami, ki je že v veljavi in eh, sicer v odziv na določene potrebe, ki jih prinaša digitalna doba. Storitve so eden najpomembnejših sektorjev evropskega gospodarstva in zdaj se o tem pogaja 23 držav članic in treba je povedati, da je eh, malo teh držav držav v razvoju in eh, niti ena od teh držav ni država BRICS. Eh, čeprav je Kitajska prosila za pristop k pogajanjem, ampak zaenkrat zadeva še ni odločena. No, v okviru pogovorov o liberalizaciji storitev se govori o načeljih, ki naj bi jih uporabili za eh, finančne storitve in sicer o tem, kako bi lahko eh, vzajemno liberalizirali trge in pa tudi o tem, kako zagotoviti pariteto eh, med, zpravi, enakopravno obravnavo tujih in domačih podjetij. Tu je za naš odbor izjemno pomembno, da podamo svoje mnenje, tudi zato, ker vemo, da v okviru STO Evropska unija govori in mora govoriti v en glas. In eh, zato menim, da je priprava tovrstnega mnenja nekaj, kar se opada z tudi vlogo Evropske unije, ki bi jo ta lahko imela eh, kot eh, enoten subjekt tudi v okviru drugih mednarodnih organizacij. In zato je že posebej pomembno, da zadevo opravimo na ta način. V osnutku mnenja, ki smo ga pripravili, smo že izpostavili nekaj priporočil, naprimer dejstvo, da finančne storitve v okviru teh pogajanj postanejo prioriteta in da so potrebne tudi jamstva, da ne bo prišlo do novih eh, zahtev, ki bi lahko kompromitirale standarde na tem področju, ki so že uveljavili v EU. Potem tudi jamstvo, da se dostop do trgov omeji na tiste področje, ki so dejansko, da se omejuje na tistih področjih, kjer je to dejansko lahko upravičeno. In pa tako je pomembno eh, odgovoriti na zahtevo Kitajske, da sodeluje pri teh eh, pogajanjih, obenem pa je potrebno zagotoviti to možnost tudi ostalim državam iz skupine BRICS, pa tako pa mora eh, ta sporozum postati neke vrste referenčni okvir na večstranski ravni. To je torej osnutek, sem pa vsekakor pravilna odgovoriti na predloge kolegov za morebitne izboljšave. Mana Tomt. Hvala, Mana Tomt. Prošla pa vsem si. Zdoči za besedo. Sveda sporozum ti se je še eden od pomembnih sporozumov, za, katero, za katerega bo svoja priporočila dal tudi Evropski parlament. Zavedamo se vsi pomembnosti trenutka, v katerem smo danes in na mesto, da bi se pogovarjali o tem, kako smo sodelovanjem znotraj Evropske unije in z drugimi svetovnimi velesilami dosegli razvoj, hitrost razvoja in vodilno vlogo pri tem. In to vodilno vlogo je Evropa v svoji zgodovini vedno imela. Se zdaj že kar nekaj časa pogovarjamo o tem, kaj narediti, da ne bomo preveč zaostajali, da bomo hkrati sodelovali, ampak se ne na drugi strani zapirali. Čestitam najprej poročevalki za upravljeno delo, in seveda v nadaljevanju se veselim sodelovanja. Kljub temu pa dovolite takoj na začetku že nekaj splošnih pripomb, po katerih upam, da se bomo v nadaljevanju pogovarjali. Eh, v zadnjem letu tudi v Evropskem parlamentu veliko govorimo o davkih, o davčni politiki in v tem mnenju bi pogrešala nekaj besed tudi na temo davkov. Pri eni izmed točk, pri točki C, imamo pomislek glede tega, zakaj je Kitajska, ki je sicer članica zveze BRICS, še posebej omenjena. In še nekaj bi rada na začetku omenila, pa naj s tem končam. Uh, ni povsem jasno, kaj naj bi pomenila besedna zveza okvir na visoki ravni. Seveda upam, da bomo v nadaljevanju, na, nadaljevanju našli skupne rešitve, skupni jezik in pojasnili vsa odprta vprašanja. Hvala lepa. Thank you. Kay Swinburne. Kake Swinburne. Hvala lepa in hvala lepa eh, vprašavki za to mnenje. Da, ste, da so finančne storitve pri tisi zelo specifične um, in naj pozdravim uh, splošne pripombe iz besedila. Uh, finančne storitve mora biti prioriteta EU v pogajanjih uh, iz dela pri torej, uh, največjih dokumentih za finančne storitve. Vemo, da je koncept tretje države uh, ključen za vsak uh, dialog. Uh, sploh pri nesolventnosti dve uh, smo to videli, naprimer mednarodni odnosi so se izkazali kot posebno kočljivi. Um, dolgo časa se je vse vleklo. Uh, finančni trgi so globalni in tako tudi mobilni. Zato moramo se pogovarjati z mednarodnimi partnerji, tako da eh, se čim bolj približamo pri svojih standardih in pa tudi povečamo eh, usklajenost pri varstvu potrošnikov. Torej, v tisto moramo vključiti načela, ki um, torej tudi spoštujejo konvergenco, ne zaradi previdnosti, ampak tudi zato, ker um, z ekvivalentnimi pogoji lahko bolje vsi delujemo. Če se dogovorimo za mednarodna uh, pravila, kot pri Jaski, Bazlu in pa EAS, uh, potem lahko marsikaj storimo za um, skupno delovanje vseh. Um, pri, um, podatkih, seveda pa se je pojavilo vprašanje, ker je to občutljivo vprašanje tudi v Evropski uniji, pa nasploh um, v mednarodnem okolju. Ampak ravno um, pri teh podatkih za finančne storitve mislim, da so informacije še posebne. Um, iz preteklosti se lahko naučimo marsika in lahko torej, finančne storitve vključimo v vse tiste, kot poseben primer. In ena izmed lekcij, ki smo se naučili iz finančne krize, je ravno to, da finančni nadzorniki potrebujejo dostop do več informacij in podatkov, glede tega, eh, kako zelo med bojno povezani so finančni trgi. Eh, pri izvedenih finančnih instrumentih, ki to sploh pomembno, imamo mandat G20, um, ehm, ampak depozitoriji um, ehm, za trgovino so bili vzpostavljeni, pa še vedno ne vidimo teh podatkov. Uh, Eh, za regulatorje, potrebujem sistem za to in pritisi, um, upam, da bilo to lahko primerno vključiti. Sedaj smo v slabem položaju glede teh podatkov, v slabšem kot pa prej, pred finančno krizo, prav zato, ker ne moremo se izmenjavati teh podatkov in um, problem je tudi to, da um, so pravne okoliščine po različnih sistemih drugačne. Izmenjava finančnih podatkov um, mora biti um, razrešena na tej visoki ravni. Uskladitev pravil in standardov uh, je zelo pomembna. To so standardne določbe, ki bi morale biti zelo očitne v uh, normalnih trgovinskih odnosih v moderni dobi. Se veselim uh, sodelovanja z pročevalko pa z vsemi pročevalci v senci, tako da bomo pripravili ta dober dokument za finančne za te storitve. Enrique Betrombo. Gracias, señor presidente. Muy brevemente decir. Hvala. Najprej mm, bi želel povedati, da sem zadovoljen z delom, ki ga je upravila poročevalka. Mm, to delo mi je zelo všeč, torej poročilo samo mi je všeč. Mogoče bi dodal še nekaj stvari. Eh, lahko bi kaj naprimer uvedli prek predlogov sprememb. Eh, mogoče kaj bolj konkretnega. Naprimer naslednje. treba se zavedati velike krize brezposobnosti v velikih delih Evrope. In s tako odprtostjo želimo uh, pospešiti ustvarjanje delovnih mest. V tem smislu bi rekel tudi naslednje. V tem sporozumu bi bilo vredno pregledati eh, to, da se ne bodo ustvarjale nove meje oziroma nove ovire v določenih eh, sektorjih, naprimer pri MSP-jih eh, ali pa pri samozaposlenih, naprimer arhitektih, svobodnih novinarjih in tako naprej. Torej, da bi obstajala neka dejanska sposobnost produktivnosti torej pomoči, ki jih nudijo določene države, zato da ta najmanjša podjetja lahko delujejo, da so lahko konkurenčna. Eh, tukaj ne sme eh, biti določenih lokalnih ovir in težav. Ta sporazum eh, bi se moral raširiti tudi na druge države, torej večstranski bi moral biti in parlament bi tukaj moral imeti svojo besedo naprimer eh, regija Tajpej in pa še ena druga regija na kitajskem. Vsi vemo, kakšna je dejanska politika, ampak eh, mislim, da bi morali poskusiti najti eh, neko širšo, neko širše področje dogovarjanja tudi s Kitajsko poleg tega pozivam poročevalko naj prouči zakone oziroma zakonodajo na področju javnih naročil, tako da bi eh, ti bili naklonjeni, naprimer arhitektom in pa drugim eh, samozaposlenim. Parlament bo tukaj sprejel določene ukrepe, ko bo to potrebno. Potem pa še finančne storitve. Strinjam se tem, kar je bilo rečeno v osnovi, torej obstaja problem z varstvom podatkov, pa tudi z zaščito potrošnikov pri teh storitvah. Kot je pokazala kriza, se ni dovolj spoštovala sposobnost absorpcije potrošnikov in to je povzročilo tudi določene nevarnosti. In to lahko povzroči nevarnosti tudi eh, zdaj, ko se meje odpirajo. Gospod Vega, v imenu skupine Gue, izvolite. Somos eh, profundamente sceptiki in relação a todos esses. Mi smo zelo skeptični do vseh teh procesov liberalizacije, ko gre za mednarodno trgovino. In to zato, ker mi na to gledamo kot na vzpostavljanje nekega ekonomskega reda v svetu, ki upošteva predvsem potrebe multinacionalk. Te postajajo vse pomembnejše in to se dogaja vse čas. Mm, ta proces, tudi TISA, ustreza temu opisu. Leta 2013 eh, so potekala pogajanja o TISI za zaprtimi vrati, kot vedno. Vse je bilo eh, zelo tajno. In sicer tudi zaradi kroga iz Dohe, zaradi STO. Tisa pokriva zelo redke države in to kaže na eh, njen demokratičen značaj. Mm, vključene so različne storitve, pomorske storitve, poštne storitve in tako naprej. Eh, s tem bodo odpravljene določene javne storitve. No, vse, kar vemo o teh eh, procesih, prihaja iz Wikileaksa. Nekaj eh, vemo o odstavku finančnih storitvah. Eh, aprila 2014 so določene stvari prišle na dan in to je zelo zaskrbljujoče. Sam se želim tega lotiti. Ta dokument. Uh, prinaša negativen seznam, kar vse naj bi se liberaliziralo. No, to, kar je na seznamu, je podvrženo liberalizaciji in to je načelo dokumenta, ki je prišel v javnost prek Wikileaksa. Evropska unija se ne more vrniti na nerevizijske klauzule ali pa na stare eh, standarde glede eh, varstva podatkov. To, kar je zdaj predlagano, je posem nesprejemljivo. Tukaj je kršena suverenost ljudi, demokratično izvoljene eh, vlade ne bodo čez nekaj let mogle več preklicati tega, kar se zdaj sprejema. No, potem imamo še nove procese liberalizacije, ki se tudi dogajajo. In eh, do vsega tega smo zelo skeptični. Hvala v imenu zelenih, gospod Rejman. Tak, ja, prosim, da, um, tako, hvala, gospod predsednik, hvala tudi poročevalki. Mislim, da je to vsekakor dokument, na podlagi katerega bomo lahko delali naprej. Ne bom ponavljal tisto, kar je že bilo povedano, ampak eh, zgolj to vprašanje negativnega pozitivnega seznama. Če naj bi to postal zdaj zlati standard za trgovinske sporozume, potem je nujno, da imamo pozitivni seznam tega, katere storitve so tu vključene. To je mislim, da nujno tudi eh, z vidika eh, izključitve javnih služb oziroma njihove posebne zaščite. In kar zadeva javna naročila, tudi to mislim, da bi morali tu jasno povedati, da ko gre za javna naročila storitev, ne gre zgolj za načelo najcenejšega ponudnika, ampak da so to tudi drugi kriteriji. Zelo pomembno za nas je tudi to in tu želimo biti kar se da previdni, namreč finančni trgi. Daljnosežna deregulacija ali pa če države članice masovno omejujejo pravico do regulacije, potem bi to po mojem mnenju pomenil korak nazaj eh, in eh, Evropska unija bi se morala potem umagniti s eh, pogajanjem. Mislim, da moramo mi kot Evropski parlament tu podati jasno stališče, ko gre za regulacijo finančnih trgov po krizi, se še nismo tako zelo razvili v Evropi, kot bi se po našem mnenju bili morali in zato mislim, da nima smisla delati tu nepotrebnih korakov naprej. Kar zadeva eh, izjeme, tu mislim, da bi se morali orientirati po sporazumu CETA, ki mislim, da vključuje bistveno boljšo formulacijo, neodvisno od tega, ali bo to zdaj kdaj ratificirano ali ne. Mislim pa, da bi bila ta formulacija primerna tudi za to poročilo. No, potem pa je še ena zadeva, ki bi jo tudi rad omenil in je ter davki. Sektor storitev seveda ponuja številne možnosti za to, da se davčne osnove ali pa odmerjene davke seli preko meja in uh, tu mislim da moramo zahtevati od komisije da že predhodno pred zaključkom pogajanj predloži direktivo, ki bi to ustrezno rešila, kajti mislim, da smo to dolžni evropskim davkoplačevalcem. In še čisto zadnja stvar, transparentnost. To je vse bolj aktualna tema pri mednarodnih sporazumih, nekateri ravno zaradi premalo transparentnosti propadajo in mislim, da bi tudi pri tem poročilu morali zahtevati, da pogajanja potekajo kolikor se le da transparentno, da bo tako parlament v polni meri obvešen kot tudi javnost, da bomo torej imeli v pogled v vse dokumente. Hvala. Marko Vali. Hvala, Marko Vali. Hvala lepa, predsednik, hvala tudi poročevalki za to, da je pripravila ta osnutek eh, in da na tej podlagi skušamo zagotoviti nekaj več eh, transparentnosti pri tem ne vem katerem eh, sporazumu, pri katerem se premalo govori o osebini in pomembno je, da so državljani o tem obveščeni. Kar zadeva transparentnost pogajan, tu verjetno ne bodo vključeni vsi deležniki, na katere bo to imelo vpliv, kar pa zadeva tehnične strokovnjake bodo verjetno vključeni številni veliki apteri, velike eh, multinacionalke in zato mislim, da je pomembno, da se opravi tudi po petih letih srednjeročni pregled, to mislim, da je ključno. Eh, Skratka, izključiti je potrebno tudi možnost, da se za pet let eh, zapre dostop do teh dokumentov po izpogajanju, saj to mislim, da izključuje nadzor strani državljanov. Kar zadeva zdaj podajanje jasne analize dejstev, to mislim, da morajo to dajati ne res nekateri, ne pa komisija ali, ali multinacionalke, da bo jasno, kaj torej izhaja kot posledica teh sporazumov z vidika demokracije je to izjemno pomembno, ker če se neka država odloči, da bo uveljala neko novo finančno ureditev, ki bo mm, strožja mm, v nekem sektorju, ki je sistemskega pomena, potem to lahko seveda naredi. Ne more eh, nek mednarodni sporazum te vrste eh, onemogočiti strožjo regulacijo. Tako da mislim, da moramo obdeti nad tem, da se. onemogoči to, da bi države članice demokratično sprejemale strožje standarde. Pomembno tudi je, da se zavedamo, da vsaj za nas eh, to ni sprejemljivo in zato je pomembno tudi, da ta ista komisija spoštuje finančne eh, reforme, ki jih je uvedla. Tu so tudi previdnostni ukrepi, ki jih lahko država uveljavi za, naprimer, preprečevanje dostopa do uh, strupenih ali nevarnih eh, snovi, da se ohrani varnost državljanov in eh, finančna stabilnost države. In še zadnja zadeva, ključnega pomena je, da se izognemo temu, da bi prednostni ukrepi, ki jih izvajajo države članice, potem spodbijali pred izrednimi sodišči ali arbitražnimi sodišči, kajti na ta način se v javne zadeve zatekajo interesi multinacionalk. Hvala, zdaj pa besedo dobi poročevalka za komentarje. Ja, hvala lepa, kar zadeva vse te komentarje. Vsekakor eh, sem na voljo, da poskušamo izboljšati ta osnotek, kajti kot veste, imamo določene omejitve, kar zadeva dolžino mnenja. Mislim pa, da lahko naredimo nek korak naprej tudi zahvaljujoč vašim prispevkom. Drugo, drugo načelo, ki mu sledim, pri pripravi tega osnutka je, da ostanemo kar se da znotraj okvirov pristojnosti našega odbora. Kot vemo, bo odbor za zunanje trgovino obravnaval številne druge vidike, ki ste jih omenjali, pa tudi drugi odpori, ki bodo podajali svoje mnenja. Tako da mislim, da se mora naš e, dokument, naše mnenje, kolikor se le da, osredotočiti na naše področje pristojnosti. Uh, par kratkih odzivov na to, kar ste dejali. Najprej omemba Kitajske. Kot so nekateri kolegi omenili, dejstvo, da lahko tu pride do razširitve eh, veljavnosti tega sporozuma tudi na države, ki danes ne sodelujejo, eh, vse to nekako jih sodi v optiko sporozuma, ki bi dejansko bil eh, večstranski in ki bi lahko bil sporozum nove generacije, kot so naprimer ti sporozumi, o katerih zdaj potekajo razprave. Torej, tiste sporozume, ki naj bi določile zlati standard v prihodnosti in tu je pomembno vključiti Kitajsko in tudi druge države, ki danes ne sodelujejo v teh razpravah in na ta način mislim, da bi lahko vsekakor mm, naredili nek korak v to željeno smer. Zelo delikatna tema so finančne storitve, ampak ne le to, tudi številne druga področja, torej tudi vprašanje obdavčitev, to sem si zabeležila. No in potem še zadnja zadeva, na katero bi se rada takoj odzvala in kar ste omenili eh, številni, vprašanje transparentnosti pogajanj. To vsekakor je ključno vprašanje, ampak naj spomnim, da je parlament eh, tu ravno zahvaljujoč našemu ukrepanju, zagotovil to, da se bo tu uveljavilo načelo objave večine pogajalskih dokumentov. In naj spomnim, to je resničen uspeh, ki smo ga dosegli ravno zahvaljujoč pritiskom parlamenta in to moramo uh, izvajati tudi v prihodnje, kajti vemo, da v preteklosti temu ni bilo tako, naprimer, eh, ko gre za druga druge sporazume o katerih potekajo zdaj pogovori. Tako da mislim, da moramo tu veriti, da gre za pomembno zaslugo eh, parlamenta. Eh, seveda ne smemo pozabiti na to, da moramo biti kar se da eh, budni pri nadzoru. Toliko za enkrat. Veselim pa se sodelovanja s kolegi. Hvala lepa. Thank you. Uh, the hvala. Rok za predloge spremembi je 22. oktober. Obravnavali jih bomo 10. novembra. Glasovali v Ekonu pa 1. decembra. V Inti bodo potem glasovali v poročilu 10. decembra. Hvala. Zdaj pa gremo kar k zadnji točki na dnevnem redu. Mnenje k letnemu poročilu o EIB za 2014. Mislim, da bo Fabio De Mazi govoril v imenu gospoda Papa Dimulisa. Hvala, gospod predsednik. V imenu gospoda Papa Dimulisa bi se najprej upravičil eh, vsem članom in članicam odbora EKON. Gospod Papa Dimulis je poročevalec za letno poročilo OIB, eh, ampak zaradi izjemnih okoliščin eh, poročevalec danes ne more biti tukaj. Zdaj vam bom povedal to, eh, kar me je prosil naj vam povem. Eh, glede tega letnega poročila o EIB, njegovo osebje je prisotno, prav tako jaz sam. Eh, in vsi si bomo zapisali vaše komentarje, ter mu jih tudi posredovali naprej. Kar se tiče mnenja, poročevalec povdarja, da potencijalna vloga EIB lahko odigra pomembno vlogo, torej EIB kot investicijska banka odigra pomembno vlogo, ko gre za ustvarjanje delovnih mest, vendar pa so investicije močno padle v primerjavi z obdobjem pred krizo. V zadnjem času so sicer narasle, ampak zelo nas skrbi stopna revščine, brezposelnost, negotovost na finančnih trgih in vse to ima slabe posledice na rast v državah članicah. Investicije so torej še pod ravnjo uh, izpred krize. V nekaterih državah so se zmanjšale za 25 odstotkov, v zadnjih petih letih pa v določenih državah celo za 60 odstotkov. Zato je ključnega uh, pomena, da EIB poveča svoje naložbene zmogljivosti, da okrepi svoje investicijsko načrtovanje tako, da bo to vplivalo na gospodarstvo držav članic, še posebej Eh, tistih, ki imajo velike vrzeli v BDP in pa uh, brezposelnosti. No, za uh, dobro delovanje EFSI-ja poročevalec poudarja, uh, da mora ta sklad delovati na pravičen uh, način in investirati projekte, v projekte v pomembnih sektorjih, uh, v regijah, ki imajo težave in uh, Eh, investirati tudi v projekte z višjim tveganjem. Poleg tega je pomembno sodelovanje z eh, eh, partnerji, treba se boriti proti davčnim utajam, davčnim goljufijam in pa davčnim oazam. In pomembno je tudi, da zasebni sektor investira. Treba si je prizadevati za to, za spodbujanje javno-zasebnih partnerstv. Kar se tiče profitabilnosti eh, za gospodarstvo, je treba pregledati tudi različne možnosti financiranja eh, prek javnih naložb in drugih možnosti. EIB mora okrepiti svoje poročanje parlamentu eh, glede napredka, ki ga dosega in glede dejavnosti posojanja tako znotraj EU kot izven EU. Poleg tega je treba poročati tudi o izbiri projektov in pa samem financiranju. Hvala. Tomas Manfred. Tomas Manu imenuje LES, je prvi govorec, izvolite. Fabio, der für den Berichterstatter ähm, die äh, Position übernommen hat. Hvala lepa, hvala tudi Fabiju, ki je nekako prevzel položaj poročevalca. Pri teh devetih zadevah, devetih točkah, mislim, da se bomo glede teh zadev lahko vsekakor äh, dogovorili. Uh, Eh, investicijski načrt, 16 milijard eh, strani komisije, 5 milijard iz programa EIB in eh, skupaj 350 milijard. No in kako zelo pomembno je to, smo videli, ko je poleg Jean-Claude Junckera tudi gospod Hoyer bil tu v Evropskem parlamentu in izpostavil, kako zelo pomembno je to za evropska pomembna. No, skupaj smo zdaj pri 80 milijardah eh, evrov, to je vsekako nekaj, kar lahko pozdravimo in tu je tudi dovolj manevrskega prostora. Verjetno bodo določena razhajanja okrog tega, kako to porazdeliti. Mislim, da kvote tu nimajo nobene eh, nič kaj iskati. Zdaj, bistvo je, da gre za projekte s trajnostno evropsko vrednostjo. Podpirati je treba tiste, projekti, ki imajo evropsko dodano vrednost in pri katerih lahko eh, jasno eh, vemo, da to niso neki eh, projekti, ki se nikamor ne premaknejo in da ne bi jih na ta način eh, pospešili, ampak da bodo to projekti, ki bodo dejansko učinkoviti, ne pa da eh, eh pravimo, ja, dobro bodo zdaj nekatere države na ta način financirala s projekti, ki so doslej niso financirali. Druga zadeva, ki jo pozdravljam jaz in tudi celoten ELS, eh, je, da moramo podpirati MSP-je, kajti dostop do rizičnega kapitala je zelo težaven in zdi se mi dobro, da EIB zdaj eh, začenja tudi eh, za izgradnjo svojega centra za MSP-je, to je nujno. Potrebujemo nek paradigmatski preskok, tudi tu so razhajanje med nami, mislim, da se bomo poenotili, namreč odločilno ni Eh, govoriti o subvencijah, ampak potrebujemo primarni kapital. Tu se bo treba seveda eh, boriti, ampak dejstvo je, da ne bomo sodelovali kar z vsakim. In še ena zadeva, ki se mi zdi pomembna, paziti moramo, da neodvisno od tega, kar dajemo na evropski ravni, preprosto ne more biti tako, da bodo države članice odločile, da bodo eh, še naprej s tem denarjem uh, eh, odplačevali svoje državne dolgove na določenih področjih, v določenih panogah. Tako da mislim, da imamo zelo dobro podlago za nadaljne delo in pripričan sem, da bomo skupaj prišli um, do skupnega jezika zelo dobro osnovo tudi v odboru. Hvala. Thank you, Jonas Fernandez. Jonas Fernandez. No, hvala. E, tukaj nadomeščam. Marijo Žoao Rodriguez, ki je bolna in danes ne more biti z nami. Marija Žoao pa mi je poslala svoje komentarje k poročilu našega poročevalca in zdaj bom na hitro pokomentiral. Gospa Rodriguez se zahvaljuje in čestita poročevalcu, sam se tem čestitkam pridružujem za to prvo mnenje. No, vsi socialisti menimo, da je zelo pomembno, da naredimo ta korak naprej v financiranju uh, strani EIB, kajti Evropa ima še vedno veliko vrzeli, naložbe so pomankljive, uh, eh, predvsem z zasebne strani pa tudi z javne, zato da bi se okrepila rast. In uh, zato je pomembno, da to poročilo poudari, da moramo zapriti to vrzel, to pomankanje naložb v celotni Evropi še posebej v tistem gospodarstvu, ki najbolj trpijo zaradi krize. In uh, sicer v tistih državah, kjer uh, so se naložbe najbolj, torej, najbolj zmanjšale. No, eh, tukaj bi pokomentiral tudi nemško situacijo, oziroma to je naredila gospa Rodrigež. Poročevalka v senci eh, z naše strani meni, da je treba ohraniti eh, princip eh, adicionalnosti, torej dodatnosti v Junkarevem načrtu. Treba je financirati projekte višjega tveganja, ki ne bi dobili financiranja brez načrta Junkarja. Treba se je torej osredotočiti na tiste naložbene projekte v tistih gospodarstvih, ki najbolj potrebujejo. Uh, pomoč za to, da bodo izboljšale svojo rast. E, zdaj e, so obrestne mere zelo nizke in zato Marija Žuav meni, da mora EIB e, ustanoviti neke nove instrumente, torej biti inovativna na tem področju, da bodo obstajali novi instrumenti za delitev tveganja, naprimer, da bodo obstajale tudi možnosti, kako se izogniti določenim neuspehom iz preteklosti. Torej, novi uh, finančni uh, sistemi, inovativni sistemi za financiranje. Tako bi lahko IB postal uh, dejanska banka za razvoj. Poročevalka tudi meni, da v tem procesu tehnoloških sprememb, ki mu je priča globalno gospodarstvo, uh, da moramo eh, znižati eh, brezposelnost, zato je pomembno, da EFSI in Evropska investicijska banka ustrajata pri projektih, eh, ki ustvarjajo nova delovna mesta in v sektorjih, ki imajo večjo odpornost proti krizam. Na koncu želimo povedati še to, da je večja transparentnost in pa večja uh, odgovornost uh, zelo pomembna. To se mora razširiti na celoten Junkarjev načrt uh, in na EFSI, ki mora biti odgovoren tudi pred tem parlamentom. Evropska investicijska banka mora sodelovati tudi z razvojnimi bankami in nacionalnimi bankami. Uh, Osnutek mnenja je eh, pozitiven, ampak upam, da bodo upoštevani tudi predlogi Marije Žuvao in naše skupine. Najlepša hvala. Hvala. Govorim eh, v imenu gospoda Ezuka, ki se tudi upravičuje za svojo odsotnost. Naš poročevalec v Senci je deloval tudi pri prejšnjih poročilih o EIB. Eh, politične skupine so lani zelo tesno sodelovali in eh, so podale zelo koristna priporočila za EIB glede dejavnosti te banke. Pomembno je omeniti tudi, da je bilo lansko poročilo eh, pripravljeno v teku pogajano EFSI-ju, zdaj pa pripravljamo mnenje za odbor Kokobu. Gospod Özog se zahvaljuje poročevalcu za uravnotežen pristop pri pripravi tega mnenja čeprav se strinjaš številnimi točkami, pa uh, bom danes predstavila tudi tiste točke, kjer imamo različno mnenje. Vse nas skrbi nizka stopna investicij v Evropi, še posebej v primerjavi s stopnami izpred krize. Uh, skrbi nas tudi visoka brezposelnost v določenih državah članicah in pa občutek nestabilnosti. Mislim, da moramo omeniti tudi to, da so določeni koraki že bili narejeni naprej na evropski ravni, je bil dosežen napredek, ampak mislim, da poročilo tega ne odraža v zadostni meri. Potem četrti odstavek tega bi preoblikovali, strinjamo se s temeljnim načelom, da se moramo izogniti ustvarjanju ekonomskih neenakosti v, e v Evropski uniji, vendar pa ne sprejmamo obljube poročevalca oziroma uh, stališča poročevalca, da EIB financira samo štiri največja gospodarstva. Če bo to odgovor uh, našega odbora, potem bi radi preverili te podatke, tako da ne bomo podajali nekih izmišljenih podatkov. V EKR smo prepričani, da je veliko držav člani že koristilo sredstva EIB in ne samo največja gospodarstva v Evropski uniji. Zato si moramo ta odstavek še enkrat ogledati. Sedmi odstavek. Uh, Zelo podpiramo javno-zasebna partnerstva in želimo, da bi se ta partnerstva razvijala še naprej. Ne strinjamo eh, pa se, da je profitabilnost tukaj dvomljiva. Eh, eh, lahko povemo, da obstajajo skrbi v določenih državah, članicah, kjer mogoče nima dovolj, oziroma dovolj strokovnega znanja za strukturiranje teh projektov. Radi bi bolj spodbujali zasebne investicije, bolj kot manj. Mislim, da. Eh, ni eh, alternativa v tem, da se povečajo samo javne naložbe. Eh, v zvezi s tem besedilom bomo podali določene predloge sprememb in upam, upamo, da bomo imeli plodno izmenjavo mnen in da bomo pripravili nekaj koristnega v tem našem odboru. Hvala. Uh, Scott Cato. No. Oprostite, gospod Kalvet je prvi, izvolite. <clears throat> Gracias. Hvala tudi jaz eh, predstavljam eh, kolega Filipa Debakerja, ki danes ni mogel pravočasno priti. Najprej bi se zahvalil za upravljeno delo, poročevalcu se zahvaljujem za delo, ki, s katerim se naša skupina strinja. Nekaj točk pa vseeno želimo izpostaviti. Vsi si želimo, da bi EIB eh, bil bolj učinkovit vendar pa tega ne bomo dosegli samo eh, z nekim kvantitativnim ocenjevanjem njihove eh, eh, posojilne zmožnosti. To bomo dosegli, če bo banka bolj učinkovita pri tem, da se bo osredotočala na investicijske vrzeli, torej na še nepokrite naložbene sposobnosti. Najprej naj povem to, da menimo, da bi EIB uh, eh, se morala bolj posvečati temu, da pritegne uh, zasebne naložbe v infrastrukturo. Tukaj imamo veliko vrzel, uh, velik primankljaj uh, pri naložbah v infrastrukturo in to še posebej po krizi. To je treba izboljšati, zato da se bo izboljšala tudi konkurenčnost in produktivnost. In, uh, da se bo to poznalo tudi pri blaginji našega prebivalstva. Zato je potrebno upoštevati to stanje pri naložbeni politiki EIB. EFSI oziroma Junckerjev eh, načrt kot tudi EIB imata zato nalogo, da pritegneta nove alternativne vire naložb. In sicer za to vrstne investicije. Potem še nekaj. EIB-ja ne uh, moramo prositi, da daje sredstva samo majhnim in srednjim podjetjem in to samo zato, ker so to majhna podjetja. Tukaj mora obstajati nek izbor uh, podjetij glede na njihov potencial za ustvarjanje rasti in delovnih mest. In ta raz mora biti hitra, kajti tukaj ne gre za neko politiko pomoči, ki jo zahtevamo od EIB-ja. No, potem pa še nekaj, kar je bilo že uh, povedano o Junkerjevem načrtu. EIB se mora osredotočiti na uh, bazene revščine, ki obstajajo v Evropi. Torej na najbolj revna področja v Evropi. Uh, EIB ima komplementarno vlogo, ko gre za eh, prvotni eh, vir naložb. Ne sme tekmovati z drugimi viri naložb, ampak eh, mora biti komplementarna tem drugim virom. Naprimer, ko gre za naložbe v novo gospodarstvo, v tehnološki razvoj in tako naprej. No, pa še nekaj za zaključek. To, da bo EIB na demokratičen in učinkovit način poročala Evropskemu parlamentu, je ključnega pomena. To je zelo uh, jasno in mislim, da je potrebo potem treba uh, zapisati tudi v poročilo, ki se pripravlja. Zdaj pa molis kot Kejto. Danes uh, vsi zastopajo nekoga drugega, ampak jaz bom zastopala samo sebe. Nasplošno menimo, da je to dobro mnenje. Eh, lahko bomo dobro sodelovali z gospodom Papadimulisom. On je bil lansko leto poročevalec v Senci, ko je Ernest Ortasun, moj kolega, eh, bil poročevalec. Upam, da bomo spet lahko dobro sodelovali z letošnjim poročevalcem. Pozdravljamo številne vidike tega poročila, eh, naprimer skrbi glede visokih stopenj brezposobnosti po Evropi. Strateške investicije so potrebne in pa tudi alternativni viri financiranja. A in B uh, uh, mora tudi upraviti z uh, davčnimi oazami oziroma z njimi ne sme sodelovati. O tem pišem tudi sama v svojem poročilu. Uh, statut A in B mora biti izboljšan, tako da ne bodo sredstva iz EIB šla finančnim posrednikom in bi potem končala v davčnih oazah na, no, uh, eh, imamo uredbo o EFSI-ju in upam, da bomo lahko uh, v skladu s tem oblikovali nekaj tudi za področje uh, izogibanja plačilu davkov. No, tri področja uh, bomo obravnavali v svojih uh, predlogih sprememb. Uh, omeniti moramo podjetja, ki so imela dostop do sredstev uh, EIB eh, naprimer skupina eh, V2V, torej Volkswagen, eh, ki je dobival sredstva iz eh, EIB, pa so zdaj upleteni v ta velik škandal. Eh, potem eh, pa je treba upoštevati tudi eh, izide konference COP21, takrat bomo potrebovali tranzicijo na zeleno gospodarstvo in zato bo potrebno financiranje. Zato moram zagotoviti, da bo. Eh, Eh, svet direktorjev A e in B imel možnost eh, oceniti eh, tudi prošnje za zelena posojila. Upam, da bomo lahko sodelovali z ECB pri pripravi takšnih projektov oziroma oceni prošenj. upam, da bo EIB pri prošnjah za posojila ocenil tudi zeleni vidik projektov. To se je že omenjalo in mislim, da moramo podpreti ta projekt. Treba je zagotoviti, da bodo na voljo eh, ustrezne sposobnosti in znanje v odboru, tako da bodo eh, vse to upoštevali. EIB tudi prosimo naj uh, uh, oceni možnosti za odpis posojil nezelenim projektom. Eh, potem pa je treba upoštevati tudi vidik spola eh, pri zastopanosti v odborih. Hvala. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem Fabiju za to, da nam je sporočil stališče poročevalca. Odbor za nadzor proračuna naj bi tudi pripravil mnenje k eh, temu poročilo, zelo me veseli, kaj ti pomeni, da se zagotovi kar sedaj visoko mero transparentnosti glede projektov, ki jih bo financirala EIB. In zato menim, da je pomembno, da se v mnenje vključijo te zahteve. Z vidika pristojnosti odbora EKON menimo, da je pomembno, da se krepijo možnosti za MSP-je in za inovativne uh, start-up. Uh, subjekte, kajti le na ta način lahko zagotovimo dodano vrednost gospodarstvu z večjim obsegom financiranja tovrstnih eh, aktivnosti, saj je dejstvo, da je bistvo investicija v tovrstne podjetniške podjeme, ne pa v velike konglomerate. Države, sanjate EU, so v krizi, številne še vedno nimajo eh, rešitev eh, za svoje težave, spogledi na nesorazmerje v okviru evroobmočja. No in še povdarek, eh, kar zdiva gospodarsko trajnost infrastrukturnih projektov, kajti vidimo, da se pogosto preoptimistično ocenjujejo pozitivne posledice takšnih eh, projektov in potem vidimo, da določene, določeni projekti finančno niso vzdržni in to je nekaj, kar bi želeli prepričiti in treba je povdariti, kot je bilo povdarjeno lansko leto, eh, tudi nekaj konkretnih primerov, ravno zato, da se to izpostavi in da se prepreči ponavljanje takšnih napak. Mm, to je torej pa naših pripomp, eh, prav tako pozdravljam mnenje zelenih glede javne finančne transparentnosti in podpiramo torej tudi vaš predlog glede, javnih, eh, glede davčnih oas. Hvala, Fabio De Mazzi. So I'm in a quite difficult position now. Hvala. No, sedaj smo v težavnem položaju, kajti sedaj moramo v bistvu uh, dati povratne informacije poročevalca. No, ampak kakorkoli že. INF e uh, eh, ni predstavnika. Ampak ja, v bistvu ja, želite besedo, prosim. Ja, ja, že, že, ampak kar zadeva. ECB bi se vendarle rada javila, tudi tu pri EIB. Hvala Fabiju za povedano, veliko zanimivega je bilo tu povedanega, mislim pa, da je treba še o številnih drugih stvarih spregovoriti, tudi potem, ko bo šlo za amandmaje. Zelo pomembno je, da se zavedamo velikega pomena EIB eh, e za investicije v Evropi, 80,3 milijarde na voljo za investicije pa vendarle obstaja še velika vrzel, namreč investicije so še vedno na predkrizni eh, ravni in ne manjka nam 300 milijard investicij in zato sem mnenja, da bi morali pri točki 3, eh, namreč da naj eh, čim prej okrepi svoje aktivnosti na področju izdajanja obveznic. Verjetno pri EIB e potrebujemo mm, dokapitalizacijo po dokapitalizaciji 2012. Mislim, da je bilo že investirano v vse iz teh 12 dodatnih milijard, torej potrebujemo dokapitalizacijo, zato da bomo lahko to veliko investicijsko vrzel v Evropi na področju infrastrukture. Prav tako je pomembno, da se pri dodeljevanju sredstev mm, več eh, pozornosti namenja mm, tudi kapitalske ustreznosti. Pomembno je, da se tudi projekti ustrezno ovrednotijo. Eh, tako z vidika tvegan kot dodane vrednosti in pa tudi glede učinka vzvoda. 15 milijard eh, do konca leta naj bi bojda že bilo razdoljenih, čeprav še niti ni projektnega odbora, ampak dobro. Potem krepitev kodeksa ravnanja, eh, odlično, ampak treba je definirati, definirati, kaj to pomeni. Eh, ne vem, finančno stanje za negativno preteklost, če bomo potem podjetje kot je Volkswagen in podobno. Eh, zdaj Darina Pranger se s tem ne strinjam. Kar zadeva eh, javno-osebna partnerstva, ja to lahko podpiram, eh, menim, da javno financiranje ni alternativna možnost, to je potrebno poiskati dobre, boljše, nove možnosti za financiranje, več transparentnosti, to vsekakor je pozitivno in tudi tesnejše sodelovanje s parlamentom je po našem mnenju pozitivno. Hvala. Hvala. Poročevalec ni časa za cash DI. No, ampak uh, tri komentarje imam za konec. Hvala lepa vsem za te pripombe. Um, jih bom posredoval Dimitrisu in pa ne bomo osebijo seveda. No, moj vtis je, da je tukaj široko soglasje glede odgovornosti. Mislim, da bomo hitro dosegli kompromis pri tem. Prav tako menim, da moramo biti pri tem, kar se da specifične. V Evropskem parlamentu torej poteka tudi usporedno delo in mislim, da bo Inta uh, eh, lahko sodelovala pri naših predlogih in da bomo skupaj lahko oblikovali konkretne predloge glede odgovornosti. Potem pa še druga dva vidika. Uh, tukaj smo slišali različna stališča glede tega, koliko uh, posojil EIB naj bi dali na voljo za krizne države. No, kolikor sam razumem stališče plačevalca, ne gre za to, da bi ta podpiral kakšno konkretno kvoto ali pa da bi financiral projekte, ki se v bistvu ne splačajo. On meni nekaj drugega. In kot je tudi komisija že dejala, um, potrebujemo večji multiplikacijski učinek v državah, kjer ni zadosti likvidnosti, kjer je brezposobnost zelo visoka in podobno tam bi lahko povečali rast eh, s temi okrepi. In eh, če se spremlja projekt, mora biti ta trajnosten, vzdržen, no ampak kakokoli že, o tem se bo lahko pročevalec z vami pohvarjal dvostransko, bomo videli, kako tukaj to doseči. In seveda potrebujemo skupno formulacijo glede poročanja. Potem pa še četrti odstavek in vaše pripombe s tem v zvezi bom te posredoval pročevalcu, mislim, da bo to mm, pročil. In bo morda tudi reformuliral um, kakšne odstavke, um, če informacije niso čisto točne. Mora biti točne. Pa še javno zasebna partnerstva. Mnenje počevalca je, da včasih ta partnerstva um, niso dobra alternativa za javno investiranje. Javno investiranje je v očih počevalca pomembno za stabilizacijo eh, gospodarske okolja. Mislim, da boste imeli za dosti časa, da se pogovorite z njim o vseh teh stvarih in hvala lepa za to, da ste bili tukaj. Hvala lepa tudi, ker razumete, da on ni mogel priti. Hvala. 28. oktober je rok za odločitev med majo, potem uh, 30. novembra, 1. decembra obravnava in glasovanje tudi takrat in potem eh, marec 2016 eh, bo pa eh, to na plenarnem zasedanju. Hvala lepa vsem in smo končali za danes. Naslednji sestanek pa bo 9. novembra v ponedeljek od 3. popoldne do 6.30, potem še v torek 10. Potem regling pa od um, petih do sedmih popovde istega dne v torek. Eh, hvala lepo vsem.